Uh, drage kolegice in kolegi prosim da če zapuščate dvorano da to storite čim tišje prosim da na hodnikih ne razpravljate preveč na glas lepo vas prosim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 A hammer. Hammer. Okay. Hammer. Great. Congratulations to Mr. Brock. Čestitam gospodoma Broko in Gualtjeriju, torej znova čestitam, ampak prosim vas, daj, da zasedete svoje mesta ali pa odidete iz dvorane. Tako da hvala, čestitam vama. <laughs> po głosowaniu pierwszym punktem Torej po tem glasovanju lahko prejdemo na naslednje točke na dnevnem redu. Najprej izjavi sveta in komisije o pripravah na zasedanje Evropskega sveta 24. in 25. marca letošnje leto. Pristępujemy do diskusji. Otworzy ją pani. Nadaljevali bomo potem z razpravo. Razpravo bo odprla gospa Eniko Göri ministrica, ki predstavlja tukaj mađarsko predsedstvo. Izvolite, gospod, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik, predsednik Buzek, predsednik Baroso, komisar, časetljivi poslanci. Zelo sem vam hvaležna, da smem tukaj spregovoriti pred vami, pred naslednjim zasedanjem Evropskega sveta. Zelo dobro veste, da bo to zasedanje zelo intenzivno zaradi nepredvidenih dogodkov, ki so se dogodili v zadnjih dveh tednih. Uh, Dovolite, da vam najprej povem, kaj bodo glavne točke na dnevnem redu Evropskega sveta. Kot veste, bomo imeli tri glavne točke na dnevnem redu. Najprej celovit gospodarski svežen, upamo, da ga bodo predsedniki vlad in držav sprejeli. Potem Libija in južno sosedstvo, kot tudi Japonska. Naj začnem s gospodarsko-političnimi zadevami. Evropsko sveto bo, svet bo, upam, sprejel ta svežen, da bi se odzval na gospodarsko in finančno krizo. Naj omenim šest glavnih elementov tega svežnja. Prvo je sklenitev prve faze evropskega semestra s podprtjem prioritet za fiskalno konsolidacijo in strukturnih reform. Kot veste, je, se je cikel evropskega semestra začel na začetku letega leta, letošnjega leta s predstavitvijo analize letni rasti. Tukaj imamo več priporočil, ki naj bi okrepila rast in okrevanje, ki naj bi ohranila konkurenčnost Evrope in ki naj bi pomagala doseči cilje EU 2020. Prvi, eh, prva faza evropskega semestra se bo zaključila s podporo prioritet za fiskalno konsolidacijo in strukturnih reform, ki bodo v skladu s sklepi, ki so jih pripravila sveta EPSCO in ECOFIN. Poročilo je tudi uh, svet za splošne zadeve sprijel in pozdravil prejšnji ponedeljek. Uh, Te splošne politične usmeritve bodo sprejete in upoštevane pri pripravi konvergenčnih programov in nacionalnih reformnih programov, ki naj bi bili predloženi aprila. Na podlagi ocene komisij bo potem svet sam ocenil in usmeril države članice junija, ko je treba pripraviti še večino uh, proračunskih vprašanj večini držav članic. Uh, prvi evropski semester naj bi se zaključil pred junijem 2011 oziroma pred koncem junija tega meseca. Drugi element je krepitev gospodarskega upravljanja. Pri tej temi igra parlament odločilno vlogo. Svet je že storil pomemben korak naprej. Ministri za gospodarstvo in finančne zadeve so se dogovorili glede splošnega pristopa do šestih zakonodajnih predlogov za krepitev gospodarskega upravljanja. Ta dosežek pomeni, da lahko predsedstvo zdaj začne se pogajati s parlamentom. Kot veste, ima svet tudi rok eh, ki ga mora spoštovati, torej juni leto 2011. Dotlej je treba doseči politični dogovor glede tega svežnja štiri od šestih predlogov uh, bodo šli po postopku soodločanja. Vemo, kakšen je rok eh, Evropskega sveta in da ta rok ne zavezuje Evropskega parlamenta. Vendar pa izkoriščam to slovesno priložnost, da zaprosim za sodelovanje Evropskega parlamenta, da bi do junija prišli do političnega dogovora. S tem bi pomirili trge in tudi še pomembneje bi pomirili tudi naše državljane. Uh, ki pričakuje, da bomo zaščiti evro in z njim tudi evropsko gospodarstvo. Imamo torej neko skupno odgovornost mi in Evropski parlament pri tej zadevi. Naš premije se bo k malu sestav s poročevalci in koordinatorji, ki so pristojni za ta svežen in resnično upam, da bomo imeli zelo plodno sodelovanje s parlamentom. Tretji element je obnovitev zdravja bančnega sektorja z novimi bolj ambicioznimi obremenitvenimi testi. Četrti je pakt za evro in razširitev tega pakta tudi na tiste države izven evrskega območja, ki bi se mu želele pridružiti. Obenem naj bi se objavili tudi prvi akcijski načrti držav članic. Peto, konec dela na mehanizmu za stabilnost in uh, krepitev instrumenta za stabilnost. Tukaj je bilo sprejeto soglase 31. marca v okviru skupine evro. In kot veste, da ko gre za mehanizem za stabilnost, tukaj, eh, smo tukaj vključili tudi referenčne informacije iz parlamenta in to me še posebej veselilo. Šesti element je sprememba pogodbe, o čemer ste pravkar glasovali in potem tudi uradni sklep o spremembi pogodbe o delovanju Evropske uh, unije glede delovanja um, mehanizma za stabilnost. Zahvaljujem se parlamentu za to pozitivno glasovanje. To je bil zelo pomemben prispevek z vaše strani. Kot vidite, smo pri boju s krizo naredili reden, uh, resen napredek. Svet bo do, dokončal to delo in sprejel obsežen svežen ukrepov v odziv na krizo, uh, za večanje finančne stabilnosti in za uh, Eh, doseganje rasti, ki bo ustvarjala nova delovna mesta. Zdaj pa k Libiji in južnemu sosedstvu. Na podlagi resoluciji Evropskega parlamenta z 10. marca in sklepov Evropskega sveta z 11. marca in potem drugih eh, pravnih podlag je svet izrazil zaskrbljenost glede trenutnega položaja v Libiji in je obvestil, Eh, sodil tudi sistematično kršitev človekovih pravic, nasilje in tudi represijo, ki eh, jo izvaja libijski režim nad ljudmi. Glavni cilj Evropske unije je, da bi zaščitili civilno prebivalstvo in podprli možnost, da bi Libici lahko dosegli želje po demokratični družbi. Pokovnik Gaddafi se mora odpovedati moči in to takoj. Njegov režim je izgubil vso legitimnost in ni več sogovornik za Evropsko unijo. Kakšne ukrepe je svet torej sprejel? Naj najprej omenim sankcije. 28. februarja je svet v rekordnem času sprejel odločitve, ki zadevajo restriktivne ukrepe proti temu režimu. 10. marca so bile sprejete in dodane k temu dodatne sankcije glede zaščite oziroma zasega in zamrznitve premoženja ter tudi prepovedi potovanja. Vse to presega ukrepe, ki so bili prej sprejeti v okviru že prej sprejete resolucije eh, Varnostnega sveta Združenih narodov. In potem tretji krok sankcij, ki bi jih želela najaviti na podlagi mandata Sveta za zunanje zadeve 31. marca je Eh, svet danes v pisnem postopku sprejel predlog mađarskega predsedstva, da bi sankcije razširili še nadaljne posameznike in subjekte v Libiji. In ti, te sankcije vključujejo tudi nacionalno naftno družbo v Libiji. Mačarsko predsedstvo je tudi odprlo vprašanje varnosti energetske dobave. Ministri so razpravljali o učinku politične krize na energetski trg in na dobavo energije. Strinjali so se, da Evropska unija nima zadostnih zalog plina, vendar pa smo, oziroma da imamo zadostne zaloge, vendar je ta razprava znopaj odprla, kako ranljiva je Evropa in kako potrebuje bolj trdno energetsko politiko, vključno z diversifikacijo poti za energetsko dobavo pozdravljamo tudi eh, resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov in želimo prispevati k njegovi iz, njeni izvršitvi. Prav tako smo pozdravili pariški vrh, ki je pripomogel k izvajanju te resolucije. Evropska unija in države članice so odločene, da bodo delovale tukaj odločno z vsemi mednarodnimi partnericami, še zlasti z Arabsko ligo in drugimi regionalnimi zainteresiranimi stranmi, da bi v celoti izvedli te sklepe. Svet in evropske države članice bodo izvedle vse ukrepe, ki so navedene v resoluciji Varnostnega sveta, da bi zaščitili eh, prebivalstvo in tudi tista področja, ki so v nevarnosti napada. Evropska unija bo tudi zagotavljala humanitarno pomoč vsem, ki so prizadeti. In kasneje bomo seveda morali tudi pomagati Libiji pri izgradnji demokratične države in pri izgradnji vladavine prava pripravljamo tudi podpo, podporo zunanje varnostne in, politič, in um, zunanje politike uh, v, pod ulogo koordinatorja Združenih narodov. Tukaj v celoti spoštujemo smernice uh, glede te pomoči. Visoka predstavnica pa naj bi razvila nadaljne načrte v skladu z resolucijo Združenih narodov in tudi v skladu z našimi sklepi, ki zadevajo humanitarno pomoč, operacije civilne zaščite, vključno z pomorskimi vidiki. Vse to je treba izvesti v najtesnejšem sodelovanju z Združenimi narodi, NATO in drugim. Visoka predstavnica bo še naprej v stiku z generalnim sekretarjem Združenih narodov in z državami v regiji, vključno z Egiptom in Tunizijo. In povedala je, da je ta proces treba izvesti kot nujno, tako da bi lahko uh, omogočili, da bi Evropski svet o tej temi razpravljal pred koncem tega tedna. Države članice so znova izrazile svojo solidarnost s tistimi državami članicami, težavami, ki jih migracije najbolj prizadevajo. Znova so povdarjali, da so pripravljene zagotoviti potrebno podporo, sedaj, ko se ta težka situacija odvija. Mačarsko predsedstvo je tudi omenilo, dalo to točko na dnevni red pravosodja in skupna operacija Hermes je bila sprožena v okviru Frontexa in več držav članic je prispevalo svojimi viri. Dovolite, da omenim, kaj se je zgodilo pri evakuaciji. Že 23. februarja je predsedstvo aktiviralo mehanizem za civilno zaščito, ki je podprl vrnitev evropske državljanov iz Lidije. To odločitev je podprla tudi visoka predstavnica. Po zgledu načel v resoluciji Evropski parlament, da imamo odgovornost za zaščito ljudi, si mačarsko predsedstvo prizadeva, da bi koordiniralo to delo, ki zadeva begunce in migrante. Minister za znane zadeve Janoš Martoni, vključno z komisarko Malmstromovo, sedaj obiskujeta Egipt in uh, mejo med Egiptom in Libijo. Minister Martoni je že bil na meji in se je tam pogovarjal z lokalnimi oblastmi. V svoji izjavi na mejnem območju je dejal, da brez zračnih napadov bi prišlo do Eh, katastrofalne eh, situacije. Sedaj je na srečo eh, ta situacija pod nadzorom. Tri dni že ljudje ne odhajajo iz Libije. Nekateri Libici so se odločili vrniti v državo, vendar pa je seveda položaj še vedno nejasen in ne vemo, ali bo prišlo do novih migrantov ali ne. Potem je komisarka Georgijeva na meji med Libijo in Tunizijo ugotavljala tudi, kakšen je položaj tam. Uh, Eh, tam je na tisoče ljudi na uro vstopalo v Tunizijo prek tiste meje. Evakuacija je bila najpomembnejša tema tudi na sestanku 3. marca in še vedno je zelo pomembno, da države članice poskrbijo za vračanje, za nevračanje, za vračanje državljanov, eh, ki so pravzaprav delavci migranti. tukaj treba torej tudi eh, koordinirati konzularna prizadevanja v imenu držav članic. Glede južne sosedščine, Evropski svet je 11. marca na zasedanju povedal, da demokratični revolti prinašajo nove demokratične spremembe upanja in tudi možnost, da se bo zgodila prihodnost na podlagi demokratičnih demokracije, vladavine prave in socialne pravičnosti. Treba je vedeti, da agresije ni zgolj v Libiji. Vedeti moramo, da v Bahrajnu, Jemnu prav tako smo priča podobni agresiji in zelo jasno moramo povedati, da agresija ni nikjer sprejemljiva. Države v regiji morajo seveda odločiti, kakšna bo njihova prihodnost, vendar pa morajo to narediti na miren in demokratičen način. Evropska unija podpira vse korike, korake k preobrazbi, ki bodo prinesli mir in bolj sorazmerni porazdelitvi blaginje. Evropska unija se bo posvetovala z državami v regiji glede tehnične in finančne podpore, vključno z nadzorom nad mejem, da bi lahko olajšali tudi vrnitev migrantov v države v regiji. Svet je tudi uh, Eh, bil povabljen, da pred eh, svetom junija razvije načrt za upravljanje tokov beguncev in migrantov. Evropski svet je tudi pozdravil sporočilo komisije in visoke predstavnice, ki pred predlagata partnerstvo za demokracijo in skupno odgovornost v Južnem sredozemlju, kar uh, temelji na pobudi, da bi povezali v tem, teh prizadevanjih vse evropske instrumente. Tukaj bomo preučili predloge v sporočilu in tudi pogoje, eh, pod katerimi bi lahko okrepili pomoč Evropski, Evropske unije partnericam v sredozemlju. Naj vam samo orišem, kakšne so zamisli, glede katerih je treba hitro ukrepati. Povečati moramo mejo operaciji Evropske investicijske banke za sredozemske države, ki eh, izvajajo politično podporo, kjer bo, kjer bo parlament imel svojo vlogo. Evropska investicijska banka mora imeti možnost, da znova preusmeri sredstva v to področje. Tudi EBRD bi lahko okrepila svoje delovanje v južnem sosedstvu. In nemudoma moramo sprejeti tudi predlog glede vse evropski, ki jih in sredozemskih predpisov o izvoru. In ne nazadnje, do junija 2011 je treba sprejeti uredbo, ki bo oveč, povečala zmogljivosti Frontexa. Mislim, da je to nujno potrebno. To, tukaj se bom ustavila, mislim, da ne bom zdaj govorila o japonski, kajti to bo ločena točka na dnevnem rebu. Se pravčujem, če sem bila tako hitra, resnično se je zgodilo veliko stvari in želela sem podati zelo obsežno sliko parlamentu vsem, kar se je v tem zgodilo. Hvala lepa. Hvala. Gospod eh, Barozo, predsednik komisije. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospa Giori, spoštovani poslanci kakor sem prejšnji teden eh, povedal pred parlamentom, bo to, kar bo odločil Evropski svet 24. in 25. marca, pravi mejnik na področju gospodarskega upravljanja. To bo temelj za obsežen odziv na krizo. Spostavili bomo nov okvir za gospodarsko upravljanje in upam, da bomo s tem postavili Evropsko monetarno unijo, da jo bomo postavili na obe nogi tako da bo stabilna in ne bo zgolj šepala. Gospodarska situacija je sedaj nekaj, kar mora zanimati vse države članice in vse institucije. Prvič imamo z evropskim semestrom ustrezno orodje za zgodnjo in pa močno koordinacijo naših uh, gospodarskih politik, preden bo država članice začele določati svoje gospodarske politike in pa proračun za naslednje leto. Se pravi, ne samo, da bomo imeli pripravo na to, ampak bomo to naredili v koordinaciji med gospodarsko in pa proračunsko politiko. Prvi evropski semester se je začel z letno raziskavo rasti, ki je predstavil deset prednostnih nalog um, za to leto, med katerimi so vse zasidranje v strategiji za Evropo 2020. Želimo spodbujati fiskalno konsolidacijo, želimo odpraviti makroekonomska neravnovesja in pa zagotoviti finančno stabilnost. Brez teh predpogojev ne bomo imeli rasti, ki je potrebna in ki mora biti trajnostna. Pakt za evro, o katerem ste se, so se dogovorili šefi vlad in držav iz evroobmočja, odraža prednostne naloge iz eh, letne raziskave rasti. Pak, da za evro je tudi skladen s pogodbo in bo popolnoma integriran v evropski sistem gospodarskega upravljanja. Še enkrat se zahvaljujem Evropskemu parlamentu kajti mislim, da so njegova močna stališča bi bila, bila pomembna pri tem, da smo zagotovili skupnostni pristop tudi pri paktu za evro. Pakta za evro vključuje tudi delo komisije na področju finančne uredbe in pa obdavčevanja. Komisija pripravlja predlog za obdavčevanje finančnega sektorja, kot veste vsaka država članica mora pri izvajanju pakta stabilnosti in pa rasti slediti priporočilom komisije. Kako je bilo odločeno prejšnji teden, naj citiram, ko smo se odločili o korakih, ki jih predvideva pakt stabilnosti in rasti, mora tudi svet slediti priporočilom komisije ali pa razložiti svoje stališče v pisni obliki. To je načelo, ki je bilo sprejeto 11. marca, to je pomembno politično načelo, ki ga lahko dodamo k pomembnim zakonodajnim odločitvam, ki so bile sprejete oziroma ki se pripravljajo. Gospe in gospode, spoštovani poslanci, eh, fiskalna konsolidacija ni namen sama sebi. Brez fiskalne konsolidacije ne bo zaupanja, brez zaupanja ni investicij in brez investicij ni rasti. Ampak, kot sem že povedal, je naš eh, cilj ravno trajnostna in vseuključujoča rast. Ravno zato je potrebno izboljšati poslovno okolje, potrebno je zaključiti eh, prizadevanje na področju enotnega trga in eh, razlike, ki tukaj še vedno obstajajo, so razlike v davčnih osnovah, zato je komisija predlagala, da bi imeli skupno konsolidirano davčno osnovo. Na ta način bomo lažje izkoristili možnosti enotnega trga in malo bo komisija predložila akt o enotnem trgu za celo vrsto predlogov, ki bodo pri pomogli k temu, da bomo spodbujali rast in pa zaposlovanje in da bomo povečali konkurenčnost Evropske unije. Več je potrebno narediti za uh, Eh, spodbujanje delovnega trga, želimo takšen, eh, takšno rast, ki bo prijazna za poslovanje oziroma bo za poslovanje spodbujala. V tesnem sodelovanju države članice sedaj končujejo svoje nacionalne programe in pa programe konvergence. Bistvenega pomena je, da imamo močne nacionalne programe. To je bistvenega pomena za izvajanje evropskega semestra. Zato mora do konca aprila vsaka država članica zaključiti pripravo teh programov. Prav tako smo se dogovorili o zakonodajnem svežnju o okrepljenju gospodarskem upravljanju in zahvaljujem se vsem tistim, ki so prispevali k temu uspešnemu kompromisu. Sedaj se bodo začela pogajanja v parlamentu in vem, da lahko komisija računa na vašo podporo. Upam, da bo do končnega dogovora prišlo junija. Potem bo naš gospodarski okvir popolnoma funkcionalen in na ta način bomo lahko. Eh, poskrbi za konsolidacijo nacionalnih proračunov eh, in pa za nacionalne programe konvergence do konca leta 2012. Za stalnim mehanizmom za stabilnost bomo imeli mehanizem za s pomočjo katerega bomo lahko jamčili stabilnost evro območja. Dogovorili smo se o programu z um, posojilno zmožnostjo 500 milijard evrov. Zato se je komisija zelo zauzemala. V skladu z našimi predlogi dogovoru Evropske mehanizme za stabilnost, eh, govori o srednji vlogi komisije in pa o vključenosti parlamenta. Komisija bo ocenila, kakšno je možno tveganje za finančno stabilnost v evropskem območju in bo analizirala eh, javne dolgove v dotični državi članici. Poleg tega bomo ocenili finančne potrebe države članice, ki bo dobila pomoč in pa um, preučili bomo tudi, kakšna je vključenost zasebnega sektorja. Komisija bo skupaj z Mednarodnim denarnim skladom in pa Evropsko centralno banko odgovorna za to, da bodo spoštovani makroekonomski programi prilagoditve okrepljeni nadzor bo v skladu z evropskim okvirom nadzora in bo zagotavljal spoštovanje postopka Evropske unije in pa seveda tudi vloga Evropskega parlamenta. Zato namerava komisija predlagati uredbo Evropskega sveta in pa parlamenta, ki bo temeljila na 144, 146. členu pogodbe, tako da bomo do, jasno določili to politično pogojnost in pa zagotovili mm, skladnost z večstranskim okvirom nadzora Evropske unije. Spoštovani poslanci, naj potrdim to, kar je povedal mm, komisar, komisar Ren v pismu. Um, in pa kar je sporočil tudi eh, gospod Juncker. Se pravi, imamo dogovor, ki spoštuje skupnostni pristop in zahvaljujem se parlamentu za njegovo zavezanost temu pristopu. Kar se tiče finančne stabilnosti, tukaj so države članice končno razumele medsebojno odvisnost svojih ekonomij in veliko smo že naredili za to, da bi izboljšali bančni sistem, ampak je potrebno narediti še več. Zdrav bančni sistem je predpogoj za trajnostno gospodarsko oživitev. Naslednji krok stresnih testov bank bo izveden naslednji mesec za pomočjo EBA. Preglednost je bistvenega pomena, tako da bodo vlagatelji in pa politiki lahko sprejemali obveščene odločitve. In uh, potrebna je tudi pripravljenost na težke, a nepogrešljive odločitve. Potem glede na poročilo gospe Gjori, sam ne bom več govoril o Libiji in pa južnem sredozemlju, ampak naj vam povem samo to, da moramo odigrati pomembno logo pri koordinaciji evropskega odziva s pričo humanitarne krize v Libiji. Dali smo na razpolago finančna sredstva za pomoč eh, beguncem in na licu mesta imamo prav tako svoje predstavnike. Mehanizem za civilno zaščito tesno sodeluje tudi z predsedstvom in pa za komisarko Maštromovo in pa Georgijevo, ki so prav tako aktivne na tem področju. Območje brez eh, preletov, ki ga je uvedla resolucija Varnostnega sveta 1973, eh, je prinesla nove nove okoliščine, ko gre za humanitarno pomoč ali pa pomoč eh, na mejah Libije. Gre za hitro spreminjajočo se in pa kompleksno situacijo in eh, zato ne smemo izpustiti izpred oči našega cilja demokratične, stabilne in pa trajnostne sredozemske regije mehanizem civilne zaščite prav tako usklajuje odziv Evropske unije na eh, humanitarno krizo na Japonskem. Eh, tja smo poslali prav tako ekipe civilne zaščite. Zato je Evropska komisija predlagala, torej v luči katastrofe na Japonskem smo predlagali tudi, da se izvedejo stresni testi v vseh jedrskih elektrarnah v Evropski uniji. Ti stresni testi morajo biti izvedeni tudi v naših sosedah in pa um, tudi tam, eh, kjer ni prisotna Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Upam, da bo Evropski parlament ta prizadevanja podporil. Spoštovani poslanci, kot vidite, bo naš dnevni red eh, naslednjega Evropskega vrha zelo poln. Komisija se zelo prizadeva za to, da bi poskrbeli za obširen evropski odziv na krize zunaj naših meja, pa tudi, ko gre za gospodarske razmere. Skupaj z Evropskim parlamentom bomo odigrali centralno vlogo pri izvajanju obširnega odziva na gospodarsko krizo. To bomo naredili vedno v duhu Lizbonske pogodbe in v tesni koordinaciji z vašimi parlamenti. Prav gotovo bomo eh, na tem področju izpolnili naše dožnosti. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa govornike v imenu političnih skupin. Prvi je gospod Dol v imenu Evropske ljudske stranke. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Evropski svet bo zasedal že drugi teden zapored. Mednarodne okoliščine so precej neprijetne, napetost je visoka. Tragedija na japonskem je bila zelo huda, ne vemo še koliko je žrtev. Tudi na področju sredozemlja vlada precejšnja negotovost v Bahrajnu v Jemnu, tudi v Libiji so se prebivalci uprli. To so vse zadeve, ki zadevajo tudi evropske državljane. Japonsko dramo smo doživljali neposredno, tudi evropske državljani. Sočustvujemo s številnimi družinami, ki so v obupnem položaju zaradi te drame. Kot vemo, je jedrska elektrarna v Fukushimi velik element, ki predstavlja grožnjo. Res je, da bi morali vse to upoštevali, vse tiste države članice, ki imajo jedrsko energijo. Zato je pomembno, da se v parlament organizira javna razprava o jedrski varnosti. Vsi bi morali krepiti svojo energetsko neodvisnost, ne pa da povečujemo odvisnost. O tem bi morali govoriti tudi na naslednjem plenarnem zasedanju. Vodje vlad in držav, 27 držav članic bodo konec tedna obravnavali tudi odločitev varnostnega sveta v zvezi z Libijo, kajti naj bi izvajali napade na tiste lokacije, kjer preti grožnja. Države članice Evropske unije so prve sprejele pobudo v zvezi s tem, prve so ukrepale v okviru mandata Združenih narodov. Zagotovo so o tem kolegi govorili in bodo govorili tudi na plenarnem zasedanju tu v Bruslju. Želimo si, da bi na tem svetu bolj natančno predelili Evropsko strategijo za sredozemlje. Vedno bi nas moralo skrbeti predvsem to, ali bomo lahko kakorkoli pomagali in se istočasno ne usiljevali. To je naša naloga, naloga sosedov. Kolegice in kolegi, prejšnji teden je potekal vrh vodi v evroobmočju. Takrat je svet tudi sprejel določene odločitve, o katerih bo Evropski svet danes oziroma konec tedna odloča. Predvsem gre za ukrepe za krepitev evra in gospodarskega območja. Ob namenili so dodatna sredstva, s katerimi bi zagotovili stabilnost evroobmočja. Poleg tega bomo morali zagotoviti finančna sredstva tudi za ad hoc mehanizme nudene pomoči, kot so to storili lani za Grčijo, naprimer. Države članice bi se morale bolje znajti v tem kriznem obdobju. Pravzaprav je to kriza, ki je nismo poznali in nam je nekaj neznanega že vse od ustanovitve skupne valute. Vemo, da so tudi nacionalne javne finance trenutno v slabem stanju, zato bi moral svet sprejeti drugačno metodo reševanja evropskih vprašanj. Metoda skupnosti mora ostati pravilo. Medvladna metoda mora postati izjema obstaja predsejšna večina v Evropskem parlamentu, ki podpira to načelo. Komisija Barosa pri, nas pri tem podpira, predvsem zato, ker je to bistvenega pomena za Evropsko unijo. Ne dvomim, da bo predsednik Van Rompuy znal prepričati vodje vlad in držav. V petek bi morali sprejeti tudi svežen o evru. To je svežen, ki ga pozitivno ocenjujemo, kajti predvideva tudi ukrepe, ki jih zahtevamo že nekaj mesecev in sicer večjo konvergenčnost proračunskih, davčnih in socialnih politik v državah članicah. To sem povedal in še enkrat bom podaril. Evropska solidarnost bo nekaj, kar bodo evropske državljani doživljali samo, če bo solidarnost pravična in enakopravna. Mislim, da bi morali poskrbeti za delavce, poskrbeti bi morali za to, da bi podjetja lahko vlagala v davčno primerljivih okoliščinah. Naša skupina zato zahteva, da svet hitro doseže napredek pri svežnju gospodarskega upravljanja. Svet bi moral ustrezno poštevati tudi stališče Evropskega parlamenta, ki je so zakonodajalec pri štirih od šestih dosjejev, o katerih bo svet govoril. Evropa mora ponovno najti pot gospodarski rasti k zaposlovanju. Dobro je, da zberemo ukrepe, ki nas bodo privedli na pravo pot. Vzpostaviti je treba evropski okvir, znotraj katerega se bomo lahko vsi pogovarjali o tem, kako naprej v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu socialnih demokratov gospod Martin Šulc. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik komisije, čestitam vam. Danes imate rojstni dan. Spodobi se, da vam čestitamo ich beharre darauf, dass die 15 Sekunden. Eh, prosim, da eh, odštete tih 15 sekund, ki sem jih porabil za čestitke od mojega časa. Um, ne morem se strinjati oziroma se veseliti z vami pred tem evropskim vrhom. To je vrh, ki se bo zgodil v času največje šibkosti Evropske unije. Uh, uh, vse skupaj se začne pri Libiji. Red, redko kdaj je bila kakšna akcija pripravljena eh, tako na hitro in pa neuspešno kot ravno ta akcija. Vse skupaj se bo končalo v vojaški katastrofi. Vse skupaj je bilo preuranjeno, nekoordinirano. Um, se pravi, Evropska unija zreve vse smeri, naš, eh, naša država kandidatka Turčija pa vse skupaj blokira. Znašli smo se v situaciji, ko je potrebno potegniti črto. Že eno leto traja ta kriza in vedno znova poslušamo enako. To, kar je potrebno, ehm, se, nam, se najprej zavrača, potem pa to čez tri ali štiri mesece sami skrbimo. Pred enim letom smo rekli, naj si Grki sami pomagajo, čez štiri mesece pa smo dobili rešilni svežen. Ne potrebujemo uh, svežnja pomoči. To, kar sem. Potem smo rekli, da ne potrebujemo novega svežnja pomoči, da vse to zadostuje, potem pa smo spet morali sprejemati nov svežen. Potem eh, evropska oziroma evro obveznice. Prav tako smo rekli, da je to nesmisel, ampak gotovo bomo čez štiri mesece ugotovili, da te potrebujemo. Ne potrebujemo gospodarskega upravljanja. Evropa tega ne potrebuje. In sedaj pa tisti ljudje, ki so to trdili na Evropskem svetu, praznujejo, češ eh, krasno, končno imamo gospodarsko upravljanje in sploh jih ni sram, da zdaj počnejo ravno nasprotno od tega, kar so napovedovali. Ne vem, če smo s tem rešili skupnostni pristop. Upam, da nam je to uspelo in gospod Baroso, tukaj imate našo podporo, ne kot darilo za rojstni dan, ampak tudi zato, ker mora Evropa braniti skupnostni pristop. Če bomo se odločili za tisto metodo, kot jo gospa Merklova označuje za novo evropsko metodo, se bo zgodilo ravno to, o čemer sem govoril. Vsak bo počel svoje, potem pa bo naslednji dan počel eh, ravno to, čemu je še včeraj nasprotoval. Nimamo samo krize evra, imamo krizo vlad držav evroobmočja in to je odločilna razlika na, vsi govorimo o portugalski in upamo, da bo portugalska vlada lahko uveljavila svoje varčevalne ukrepe proti volji rast. Proti volji lastnih voljivcev morajo to uveljaviti, sedaj pa eh, vidimo, da se tukaj grejo nekakšne politične igrice, ki bodo dolgoročno škodovali tej eh, državi. V Nemčiji minister, ki je sicer proevropski, sprejme določen svežen, na to pa odide zunani minister do kanclerke in kanclerka reče, no ja, bomo videli. Prejšnji petek sem se testal številnimi vodilnimi predstavniki finančne industrije in eh, razpravljali smo o tem, ali evro uživa zaupanje ali ne. In odgovor tisti, s katerimi sem se pogovarjal v Frankfurtu, med njimi bil tudi predsednik ECB in pa predsednik eh, skupine evra in tudi številni drugi vodilni bančniki. In oni so rekli, da evro je stabilna valuta, ki uživa zaupanje in tudi mi zaupamo v evro. Ampak ne zaupamo v vlade držav, ki imajo evro. Kako naj zaupamo vladam? ki ne ostanejo niti tri dni pri tem, kar sprejmejo. To je problem, s katerimi smo soočeni v Evropi. Naša usmeritev je napačna. Evro je močna valuta, evro je izraz gospodarske moči Evropske unije, ko gre za konkurenčnost z drugimi kontinenti. Evro je bil vreden 1,17, ko je bil uveden. Poglejte si, kje je sedaj evro. Evro je stabilna valuta um, globalno gledano, ampak evro je postal manj stabilen, zato ker vlade niso stabilne. Zato to ni samo predlog razprav v Evropskem parlamentu. Potrebna je stabilizacija valute, ki je izraz gospodarske moči Evropske unije. Ta gospodarska moč pa se ne more razviti, saj jo upravljajo ljudje, ki so jim pomembnejše javnomnenske raziskave pred zadnjimi volitvami, kot pa prihodnost skupne evropske vol, uh, valute. No, upam, da bo evropski vrh vseeno uspešen, upam, da boste uspeli uveljaviti svoje predloge in upam, da bo vrh uspešen, ampak imam tudi eh, določene dvome in eh, strahove. Bojim se, da bomo še naprej eh, spremljali to, kar spremljamo že eno leto. Gre za šlampasto vodenje Evropske unije. Oprostite, da to moram tako reči. Hvala. Hvala lepa. Gospod Vrhovštat ima besedo. Je ko moi, ko Marielle Sernes. Gospa predsedajoči, Jozef Dol, Marielle Sernes, cel kup ljudi okrog mene ima kar nekaj pripomb o tem svežnju. Res vsi menimo, da potrebujemo gospodarsko upravljanje, gospodarsko unijo, vendar je vprašanje naslednje. Ali bo ta pakt resnično oblikoval gospodarsko unijo? Je ta pakt tisti, ki bo priskrbel gospodarsko upravljanje. Samo to ne verjamem zaradi enega enostavnega razloga. Zato, ker je komisija na čelu tega procesa. Države članice naj bi vse skupaj speljale. Pred seboj imam besedilo za 11. marca. To je besedilo, ki ga bodo jutri in pojutrišnjem sprejemali. V tem besedilu piše, da so vodje držav in vlad tisti, ki določajo cilje, da morajo vodje držav in vlad sprejeti zaveze da morajo vodje držav in vlad skrbeti za nadaljne izvajanje. Komisija počne pa kaj? Komisija samo tehnično spremlja zadevo, to je vse. Vsa pristojnost, vsa moč leži v svetu. To je bil razlog, zakaj je bila Lizbonska strategija neuspešna in to je tudi razlog, zakaj ta strategija ne bo uspela. Prav zato vas še enkrat prosim, gospod Baroso, No, karkoli bodo sprejeli med vikendom, pač bodo, ampak prosim vas, da sprejmete akt skupnosti, da na tem aktu potem utemeljite gospodarsko upravljanje, poskrbite za konvergenčnost in to besedilo potem dajte svetu na, mizi, na mizo. Svet lahko še vedno reče ne, ampak nikar ne sprejmite tega postopka, nikar ne sprejmite predloga, ki je trenutno na mizi, zato ker ta predlog ne bo privedel do nečesar, ne bo stabiliziral evra v prihodnih mesecih in letih. To je prva pripomba, ki jo imam. Druga pripomba, gospa predsedojoča, pa se nanaša na dogajanje v arabskem svetu, če nadaljujemo z razpravo, ki je potekala tu pred nekaj tedni. Mislim, da bi sedaj morali že na voljo prvo analizo Mislim, da je bila prva analiza glede rezultatov nekoliko mešana. Na začetku, če se spomnite, nismo bili preveč navdušeni nad tem, da bi govorili o revoltu v arabskem svetu. Bali smo se islamskega fundamentalizma, ki naj bi prišel k nam. Prva stvar, ki smo jo naredili v evropskih institucijah, je bila ta. Potem se je zgodila Libija. Pokazali smo, da nismo enotni kot Evropska unija. Mislim, da je to grozljivo, da v varnostnem svetu vse države članice Evropske unije niso zagovarjale istega stališča. Tri so glasovali za, ena se je vzdržala glasovanja, ampak to je v nasprotju s pogodbo. 34. člen pogodbe jasno navaja, da če v neki ustanovi ali instanci govorimo o zunanji politiki, potem so države članice dolžne zagovarjati eno stališče, dolžne so se predhodno uskladiti preden govorijo v neki drugi instituciji. Tega nismo storili, celo kršili smo 34. člen pogodbe. Tretja pripomba, čemu smo priča sedaj, mi je zelo žal. Včeraj je bila gospa Ashton tu, mislim, da bi morala biti prisotna tudi danes, ko govorimo o tako pomembnem vprašanju. Sam ugotavljam, da nimamo strategije v Evropski uniji. Nimamo strategije do teh revolucij v arabskem svetu. Kaj lahko ugotavljamo na podlagi odločitev, ki jih je sprejela Evropska unija? Nekaj katastrofalnega. Gospod Kupal, ki je eden od sodelovalcev gospe Ashton, je v petek v določenem trenutku rekel, situacijo v Bahrajnu moramo na nek način razumeti. Oblasti so imele pravzaprav pravico, da vzpostavijo ponovno red in mir štirje mrtvi, dvesto ranjenih. Je to evropsko stališče? Če vam podam še en primer. Ministri za zunanje zadeve Evropske unije so zasedali v ponedeljek in sicer v formatu evropskih ministrov, sveta ministrov za zunanje zadeve. Govorili so tudi o Bahrajnu in rekli so, mislim, da bi se morali vzdržati kakršnih koli ustraševalnih dejanj pri teh manifestacij. Namesto, da bi podprli kot Evropska unija revolucijo, da bi podprli vse tiste, ki se borijo na ulicah, vse tiste, ki jih ubijajo, mi rečemo, da bi morali biti mirni, da bi morali samo paziti na to, kaj se dogaja. Zahtevam, da gospa Ashton pride na plenarno zasedanje in nam jasno pove, kakšen je naš odnos, kakšen odnos bomo zauzeli do Bahrajna, Sirije, Jemna, katere sankcije bomo sprejeli, kako bomo to storili in s kom. To je treba storiti, ne pa, da zauzemamo neka grozljiva stališča evropskih voditeljev pri teh vprašanjih. Hvala. Gospod Zahradil ima sedaj besedo za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Nažalost moram povedati, da se mi zdi, da bi ta Evropski svet lahko prinesel nekaj nevarnih sprememb in to nas mora spremeniti pod naslovom tako imenovanega gospodarskega usklajevanja, upravljanja, stabilnosti za območje evra. Smo priča poskusom harmonizacije na davčnem področju in parlament pri tem igra zelo aktivno vlogo. Naj vam jasno povem, predlog Predlog komisije za skupno konsolidirano davčno osnovo je tvegan korak, ki spodbuja zdravo konkurenco med državami članicami in odganja um, ulagatelje. To je šlo predaleč in zato je potrebno se skupaj ustaviti. V zadnjih dneh smo bili tudi priča po izkusu nekaterih držav članic, da bi se umeševale v davčno suverenost drugih držav članic. Omenjam zastraševanje Irske, ki je bilo sramotno in tega ne smemo več dopustiti. Kar se tiče Libije, razvoj dogodkov v Libiji so nas spet spomnili na to, da ne smemo preveč pričakovati od tako imenovane skupne zunanje in varnostne politike. Nacionalni voditelji so pokazali eh, vodstvene sposobnosti, ne Evropska unija. Eh, Premija Cameron in pa gospod Sarkozy sta uveljavila svojo voljo in ne eh, Evropska unija. In to kaže na to, da je integracija na tem področju omejena, pa ne samo tu. Nobena država članica se ne bi smela čutiti obvezana, da naredi več, kot se ji zdi prav. To velja tako za zunanjo politiko, kakor tudi za gospodarstvo. Evropska unija mora ostati prožna, kjerkoli je to možno. Uh, integracija več ne sme biti dogma in uh, napočil je trenutek za spremembo vzorca evropske integracije. To je postalo jasno in upam, da bo Evropski svet vzel to na znanje. Hvala lepa. Gospod uh, Lambert ima sedaj besedo za skupino zelenih. Gospa predsedujoča, predsednik Baroso ni več v dvorani, ampak rekel je, da je zaupanje osnova vsega. Moram pa reči, da se zaupanje državljanov tako zelo hitro krči in hlapi kot voda v elektrani v Fukushimej ne moremo več nadaljevati tako, kot smo delovali do sedaj. Res je, da moramo pospešiti vse ukrepe, ki bodo privedli do enakopravnosti. Res je, da moramo poskrbeti za obnovljive vire energije. Res je, da moramo gospodarstvo narediti tako, da bo koristilo državljanu. Gospodarstvo ne moremo več graditi na dolgu ali na primanklaju ali na špekulacijah, naj se gre za javne ali zasebne. Vsi to vedo, tudi državljani to vedo. Državljani tudi vedo, da moramo radikalno spremeniti stvari v vladanju, v podjetjih, posod. Oni to vedo in čutijo. Vedo, da so te radikalne spremembe zelo kompleksne, kot je Marjan Tyson rekla včeraj, to so kompleksne spremembe, ne moremo storiti vsega naenkrat, ampak nekje je treba začeti. Problem pa je v tem, da se za naše državljane vedno vse začne na istem mestu, vedno krčimo javna sredstva. To so sredstva, ki koristijo tistim, ki jih najbolj potrebujejo potem ukrepamo na trgu, čeprav se zauzemamo za več fleksibilnosti in manj varnosti. Naši državljani imajo dovolj teh politik, ki so pravzaprav dvolične. Kaj pričakujemo od sveta? Po eni strani, no, seveda vse tisto, kar je danes na dnevnem redu, zahtevamo, da bo sprejel drzne pobude, s katerimi bo zagotovil stabilne, pravične javne finance, potrebujemo tudi seveda obdavčene energije, seveda potrebujemo tudi obdavčitev podjetij, ampak alfa in omega vsega ne more biti obdavčene. To ni nirvana, ki jo bomo dosegli s takšno politiko. Predvsem pa se treba boriti proti goljofijam in davčnim rajom. Vse tisto, kar je na mizi in ki se nanaša na gospodarsko upravljanje, bo padlo na nos, če ne bomo sprejeli ustreznih ukrepov. Nimamo zgodovinskega primera, ki bi kazal na to, da bi monetarna unija uspela brez kakršne koli trdne fiskalne politike. Seveda je treba prekiniti z nacionalnimi egoizmi, za božjo voljo nehajte s tem. Potem so tu novi stresni testi. Ne vem, ali bodo kaj bolj koristni kot testi, ki jih uporabljajo v jedrskem sektorju. Tudi na Irskem so ti testi veljali, ampak S temi testi samo uvajamo nova zavezajoča pravila, za katera pravimo, ja, začeli bomo izvajati 1. januarja 2019. Skrajni čas je, da se industrijsko politiko s svojimi vražjimi dejanji spravi nazaj v stekleničko in se jo zapre. Zato se mi zdi, da bi morali najprej poskrbeti za zaupanje državljanov. To zaupanje je nujno potrebno, če želimo vstopiti z glavo visoko dvignjeno in optimizmom v 21. stoletje. Ja, Gospod Biski za tri minute. V imenu GUNGL. E Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice gospodarska in pa monetarna unija brez učinkovite gospodarske koordinacije ne bo delovala. Pakt stabilnosti in rasti je odpovedal in glede tega so si edini številni strokovnjaki, ne glede na politično strujo dejansko nimamo na voljo nobenih novih političnih konceptov. Naj spomnim na prak treh odstotkov iz pakta za stabilnosti. Tega od leta 1993 krat nismo dosegli in uh, že 46 Kertič eh, to pogodba ne bi smela dovoljevati. Nikoli ni bil nihče kaznovan. Sedaj pa naj ne bi spremenili tega pakta oziroma naj bi ga sploh eh, prvič začeli izvajati. Seveda vsak podjetnik ve, kako pomembna je tukaj vzdržnost. Ko gre za sklepe na področju gospodarskega upravljanja in pa mehanizma za stabilnost, se bojim, da gre tukaj zgolj za vrčevanje. To pa je nekaj drugega kot pa trajnostni, eh, trajnostno gospodarstvo in pa proračuni. Tiste države, ki so tako zadožene, da so na pragu plačne nesposobnosti, se ne bodo mogle rešiti iz te situacije, če se bodo morali financirati z eh, krediti z visokimi obresti. Ne glede na to, kako bodo te države uh, vrčevale, bo rasla njihova zadolženost. In enako velja, če se znižuje plače in pa socialne prispevke, če se daljša delovni čas in če se zniža prispevke na področju izobraževanja, zdravja in tako naprej. Tam, kjer ne bo potrošnikov, se bo zrušilo tudi eh, gospodarstvo. Krepitev, ne krepitev pakta za stabilnost in rast in uh, ne mehanizem za stabilnost, zato nista smiselna. To, kar bi morali v svežnju ukrepov bolj izpostaviti, je potreba po dodatnih investicijah, zlasti v državah, ki jih je najbolj prizadela kriza z podaljšanjem posojil in pa z zniževanjem obresti. ne bomo uspešni, če bomo zahtevali ukrepe samo od prizadetih držav, bogate države pa, bode, pa bodo nadaljevale tako kot do sedaj. Pozabili smo na besedo solidarnost, pozabili smo na to, da izdatki enih pomenijo prihodki in pa presežki v drugih državah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Salavrakos ima besedo za dve minuti. Za Evropo svobode in demokracije. Hvala lepa. To, kar je, o čemer je govoril gospod Barozo, je predlog za oživitev evropskega gospodarstva in pa okrepitev stabilnosti evra. To pomeni izboljšanje gospodarskega upravljanja v Evropi. Gospod Varuzo je prišel tukaj eh, skupaj z eh, komisarjem Renom, njihova politika je uspešna in eh, na vse skupaj gledamo pozitivno. Upamo pa, da se bo Evropa znala soočiti z izzivi, ki so pred njo. Problem, ki danes obstaja, so naši trgi, novo politično upravljanje Ideja o gospodarskem upravljanju se je pojavila po hudi krizi dolga v državah članicah. Če lahko ZDA izdajo novo valuto, potem eh, ne vem, zakaj tega ne bi mogla narediti tudi Evropa. Na ta način bi lahko ustvarili kapital. No, to niso neke zrele misli in ni verjetno, da bo do tega prišlo. Vendar pa se je o tem že govorilo. Podariti je potrebno to, da mora Evropska unija spostaviti nove sisteme, kajti zdaj, kajti zdaj vladajo drugačni pogoji in pod hudim pritiskom smo. Če ne bomo imeli strategije za gospodarsko upravljanje, če ne bomo imeli podpore držav članic, bo težko poskrbeti za spremembe. Sedaj je potrebno sprejeti skupne odločitve, odločitev sveta o mehanizmu za stabilnost evra. Eh, ima našo podporo in upamo, da bo s pomočjo tega mehanizma, upamo, da bo s pomočjo tega mehanizma evro še naprej ostal stabilna valuta. Vendar pa ni dovolj, da ohranimo stabilnost evroobmočja, ampak moramo zagotoviti tudi eh, gospodarski razvoj, če želimo ohraniti konkurenčnost Evrope. Nujno je, da ohranimo delovna mesta za evropske državljane in predvsem za mlade ljudi. Mladim ljudem moramo dati prednost. Hvala lepa. Gospod Madlener ima besedo v imenu nepovezanih poslancev. Uh, gospa predsedujoča, kot uh, zagnan evropejec um, in to so tudi moji, večina mojih voljivcev, mi je težko sprejeti ta težek položaj, v katerem smo se znašli. Po eni strani potrebujemo stabilnost in moramo ukrepati proti špekulacijam, po drugi strani pa je način, s katerim želimo to naseči, doseči, spet. Uh, spet uh, ponazarja neuspešnost Evropske unije. Tega si ne bi želel od razvizajoče se Evrope. Zato sem zavrnil pre, oziroma sem podporil predlog 34 uh, eh, skupine zelenih, ki zahteva običajen postopek za spremembo pogodbe ko se znajdemo v stiski, vedno sprejemamo nekaj, kar dejansko povečuje razpad oziroma propad med državljani in pa Evropsko unijo. In uh, podpiram tudi to, kar je v zvezi s tem povedal Martin Šulc. Martin. Najlepša hvala. S tem smo zaključili predstavniki, ki so govorili v imenu političnih skupin. Naslednji govorniki so na vrsti najprej gospod Sela Franka. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kriza v Severni Afriki pravzaprav postavlja pod vprašaj mehanizme, ki so bili vzpostavljeni z Lizbonsko pogodbo. Celo testira jih. Včeraj je gospa Ashton na zasedanju AFETA podarila določene vidike. Rekli smo, da bi morali razlikovati med dolgoročnimi in srednjeročnimi zmogljivosti, kako se lahko pogovarjamo z Arabsko ligo, kako bi se lahko obrnili na Evropski svet. Še vedno obstaja kar nekaj vprašanj, ki si jih zastavljajo evropski državljani. Zato predsedstvo sprašujem sledeče. Gospod Verhofstadt ima prav. Kako je možno, da države članice, ki sodelujejo v varnostnem svetu združenih narodov, ne govorijo z enim glasom. Kako je možno, da danes razpravljamo o tem, ali bi resolucijo združenih narodov moral izvajati NATO, Združeni narodi, Evropska unija, mednarodna koalicija, če govorimo o istih virih, katerimi prispevajo iste enote uporabljamo iste ladje. Zato me zanima, ali bi morali izboljšati svoje usklajevalne zmogljivosti, ali bi morali izboljšati tudi proces sprejemanja odločitev. V enem slavnem filmu igralec pravi, ja, vedno nama bo ostal Pariz, ampak mislim, da je Evropska unija prenagljeno ukrepala če ne bi bili francozi tako pogumni in to moramo javno priznati, potem ne vem, kje bi bili. Oni so tisti, ki so sklicali vrh v Elizejski palači in so tudi zahtevali, da se sprejme resolucija. Če tega ne bi bilo, bi bil Gaddafi že nazaj na svojem teritoriju in osvojil Bengazi. Hvala lepa, gospod Vigenin. Hvala lepa, gospod predsedatelj. Eh, uvaženi kolegi, bih iskal da se koncentriram malo povečje vrhu jedna. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, rad bi se osredotočil na enega od res žgočih vprašanj, ki ga bomo jutri obravnavali, sicer situacija v Libiji. Tisti, ki so spregovorili pred menoj, imajo prav. Nedavni dogodki kažejo na to, da obstaja skoraj da popoln kaos, ko gre za stališče Evropske unije, zlasti ko gre za stališče posameznih držav članic. Nekatere države članice podpirajo koalicijo, nekatere se želijo omakniti, zato ker v NATO ni bil dosežen dogovor domnevno. To vse samo še povečuje zmedo tudi pri naših partnerjih, v smislu, kaj si pravzaprav mi želimo doseči. To vzbuja tudi precej negotovosti med evropskimi prebivalci. Pravzaprav sami sebe sramotimo, zato ker spoh ne vemo, kaj se od nas pričakuje v Južnem sredozemlju. Resnično si želim, da bi Evropski svet sprejel jasno, nedvoumno odločitev v zvezi z Libijo. Pa ne samo z Libijo, temveč tudi v zvezi z Bahrajnom, Sirijo in Jemnom. To, kar bomo storili v Libiji, bodo ocenjevali oziroma bodo upoštevali tudi pri ocenjevanju tega, kar bomo storili v drugih državah. Tako da se mora Evropski svet vprašati, kaj pravzaprav želi doseči v Libiji. Šele ko bo odgovoril na to vprašanje, bo svet vedel, kako ta cilj potem doseči. Zavedati se moramo, da bo situacija v Libiji imela obsežne posledice tudi v sosednjih državah, zlasti, če se bo situacija takšna, kot je v Libiji, nadaljevala precej dolgo. Potem sta tu še Tunizija in Egipt. Ne smemo se lotevati samo teh nujnih humanitarnih kriz, temveč bi se morali ukvarjati tudi z gospodarskim oživljanjem po teh situacijah. Hvala lepa, gospod Lambsdorff. Hvala, gospod predsedujoča. Rečeno je bilo, da ni evro v krizi, temveč da so v krizi naše države članice, ki uh, ustvarjajo te dolgove, da je to jedro krize, da se je to dogajalo več let in da je to zdaj treba končati. Zato je prav, da eh, predviduje Evropski mehanizem za, st eh, za stabilnost večja sredstva. Zato je tudi prav, da eh, se Irske ni dovolilo nižjih eh, obresti. Temu kopičenju dolgov je treba narediti konec. In že zdaj slišim, eh, da se že razlikujejo med dobrimi in slabimi dolgovi. Seveda, ampak kar naenkrat bodo vse preveč dobrih dolgov, tudi slabi dolgovi. Potrebujemo vzdržnost javnih financ, s tem bo tudi evro stabilnejši pakt za stabilnost, to je pomankljiva eh, metoda stabilnosti, to, to vse drži. Zadnja beseda glede Lizije. Resolucija eh, je dobila podporo eh, sveta in strinjam se z gospodom Salfranko, da, da je Francija tukaj odigrala dobro vlogo, ampak če bi tudi Turčijo povabila v Lizejsko palačo, potem ne bi bilo zdaj tega položaja v NATO, položaj bi bil veliko lažji in upam, da bomo kmalo znova lahko sprejeli predsednika kritika prehodne vlade Libije. Hvala. Hvala. Gospod Šimanski, eno minuto imate. Gospe in gospodje, kakšni so pravzaprav cilji evroskupine? Nekateri so sicer dobri, in nekatere res lahko dosežemo z usklejevanjem gospodarskih politik. Vprašanje, ki ostaja odprto, pa je, zakaj pristojnosti sedaj prenašamo na raven unije? Morda gre tu zato, da želimo porazdeliti odgovornost za sprejemanje nepriljubljenih odločitev. Lahko pa delujemo pod pretvezo izvajanja reform in na tak način prenesemo pristojnosti v Bruselj. Mislim pa, da s takšnim delovanjem ne bi dosegli zaželjenega učinka. Države v Evropski uniji imajo v primerjavi z drugimi državami nizko konkurenčno gospodarstvo in velik javni dolg. Kar pomeni, da tudi v Evropi obstaja ta dve Evropi, Evropi dve hitrosti. Problem pri tem pa je, da če se podaš v napačno smer, padeš na nos. Vse takšne so moje izkušnje. Hvala lepa, gospod Porta, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V portugalskem parlamentu bodo danes glasovali o programu za stabilnost, ki ga je predstavila vlada. Problem pa je v tem, da je bil ta program najprej predstavljen v Bruselj. Šele zatem smo se o tem programu pogovarjali na portugalskem. Tako da mađarsko predsedstvo sprašujem sledeče. Ali na podlagi teh izkušenj nameravate ustrajati pri tem, da je ta program zavezujoč ali boste najprej dopustili, da parlament sprejme ta program. Jutri bo svet odločal o finančnem mehanizmu za obdobje po letu 2013. Nič pa se ne, men, ne omenja mehan, trenutni mehanizem za financiranje, ki nas seveda zanima. Na portugalskem govorimo tudi o predhodnih volitvah kar pomeni, da bo neizogibno prišlo tudi do povišanja obrestnih mer. Ali namerava svet kakorkoli preprečiti špekulacije v zvezi z portugalskim javnim dolgom? Nikar ne recite, da je to portugalski problem, kajti odločitve ste sprejeli vi. Hvala. Hello. Gospod Bilder, za minuto in pol. Gospod Bilder, minuto in pol. Ja, danke, vel, mevrouw, de voorzitter. De... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Odbor za zunanje zadeve je včeraj gostil predstavnico komisije, ki je rekla, da se želi boriti za Egipt, da želi storiti vse za to, da se odpravi ta revščina, v kateri živi večina prebivalstva. Mislim, da ne bi smeli biti zaslepljeni s tem navdušenjem. No, Res je, da skušamo vsi izboljšati trenutni položaj, predvsem v tej zelo ključni fazi tranzicije. Vemo, da se nahajamo v gospodarski krizi, vendar je svet tisti, ki se mora pravzaprav potruditi na dveh frontah. V Novem Egiptu bi morali vsi državljani biti enakopravni, ne glede na njihovo versko pripadnost. Tako se mi zdi, bi lahko tudi okrepili stabilnost. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Mauro za dve minuti. Uh, <laughs> Voorzitter. Ja, u was mij even over het hoofd, uh, had mij even over het hoofd gezien, uh, begrijp ik. Gospa predsedujoča, preskočili ste me, tako da sem najprej jaz na vrsti gospa predsedujoča pri nas imamo mehanizem za stabilnost ki ga naj bi financirali z davkoplačevalskim denarjem tako da ta mehanizem ne bo brezplačen tisti ki upravljajo s številkami pa se mi zdi da ne ravnajo ravno najbolje. Tisti, ki naj ne bi spoštovali določil iz pakta stabilnosti in rasti, naj ne bi bili upravičeni do sredstev. Videli pa smo, da tako Nemčija kot tudi druge države niso spoštovali kriterijev, pa so vseeno dobile denar. Zanima me, ali bo naprimer nek nemški davkoplačevalec, nizozemski davkoplačevalec, ko bo šel v pokoj, imel pravico do pokojnine ali bo moral plačevati dodatna sredstva. Moram reči, da so ti skladi precej nevarni, zlasti, če nihče ne želi prevzeti odgovornosti. Nekdo želi prevzeti evro, ne želi pa prevzeti odgovornosti, vendar so to večinoma države, ki želijo zapustiti evromočje. Se opravičujem, ker sem vas prej spregledala, nisem tega storila namerno. Na mojem seznamu ste bili po gospodu Mauro. Gospod Mauro. Hvala lepo, gospa predsedujoča. Na južnem sredozemlju prihaja do vse večjih sporov in konfliktov, vendar to ne bi smelo odvrniti naše pozornosti od gospodarskih vprašanj, s katerimi se okvarjamo že kar nekaj časa. Te mednarodne turbulence bi pravzaprav morale spodbuditi rast našega gospodarstva. Dobro je, da čim hitreje sprememo ukrepe za izvajanje strategije EU 2020. Že na zasedanju ta teden bi jih morali sprejeti. Ne vemo, kaj se bo zgodilo po konfliktu v Libiji. Pripričani pa smo, da nič več ne bo enako ali tako, kot je bilo prej. Zato bi Evropska unija morala imeti na voljo svežen ukrep, ki bi dopustil, da bi gospodarstvo držav članic ponovno dobila nov zagon, zlasti v tem obdobju negotovosti. Največje vprašanje pa se povezuje s situacijo v sredozemlju. Če bo sredozemlje zapadlo v vojno, je to najhujša situacija, kar si jo lahko zamislimo. Te države res ne smejo zapasti v vojno. Je pa to gotovo v nasprotju za unijo, ki smo jo mi pomagali vzpostaviti. Zato bi rad pravzaprav pozval mažarsko predsedstvo. Tako parlament kot tudi komisija sta blizu temu predsedstvu. To predsedstvo želi krizo preoblikovati v nekaj, kar se ne bo razrešilo izključno z takšnim načinom, ki bi privedel Evropo v krizo kriza je priložnost, da naredimo nekaj novega, da oblikujemo zunanjo politiko, ki bo vredna našega imena. Imamo svoje odgovornosti, naredili smo napake, določenih stvari se bojimo. Smo tik pred tem, da se soočimo z res epohalnimi dogodki. Zato bi morali storiti vse za to, da bodo ukrepi, ki jih bo sprejel svet jutri in pojutrišnjem, razumni predvsem pa bi morali biti ti ukrepi pogumni. Hvala. Hvala lepa, gospa Estrela, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V portugalskem parlamentu v tem trenutku razpravljajo in lahko se zgodi, da bo padla celo vlada to pa bi povzročilo precejšno nestabilnost. Na oblast bi prišle vlade v opoziciji, ki niso podprle varčevalnega ukrepa. To je svežno varčevalnih ukrepov, ki jih pri nas izvajamo že več mesecev. Ne gre za to, da tega svežnja ne bi izvajali v celoti. Ukrepe smo vse izpeljali. Vendar je dejstvo, da se situacija slabša prav zaradi majhnosti našega trga v portugalskem parlamentu razpravlja trenutno tudi o proračunu. Januarja in februarja je prišlo do presežga, potem smo zmanjšali izdatke za 2 odstotka, prihodke smo zvišali za 11 odstotkov. Nekateri so zavrnili program vrčevanja, ki ga je predlagala vlada in ki ga je podprla komisija skupaj s svetom in z Evropsko centralno banko. Sile, ki so nasprotovale sprejetju tega svežnja vrčevalnih ukrepov, bodo seveda z nastalo situacijo zelo zadovoljne. Evroobmočje je seveda soočeno z velikim dolgom. To je grozljiva situacija za vse države članice. To je pravzaprav samo še en udarec več, ki smo ga zadali projektu skupne valute. Tako da se ne nahajamo samo v krizi evroobmočja, temveč smo v največji krizi, kar je kdaj doživelo evroobmočje. Tako da sprašujem kolegice in kolege, kakšna je pravzaprav alternativa. Vse države članice morajo predstaviti svoje načrte za vrčevanje do aprila. Ali bo Portugalska morala sprejeti še več vrčevalnih ukrepov, zato da se zmanjša javni dolg in primankljaj? zato da bo naš primankljaj leta 2012 in 2014 3,2 odstotka. O tem smo se pogajali, opozicijske sile so zavrnile to možnost, vendar to ni spremljivo, kajti kot portugalci bomo morali tvegati še več. Hvala lepa, gospode Sarnez, za eno minuto. Merci. Hvala lepa. Prihodni svet je verjetno zadnja možnost, ki jo imajo evropski voditelji, zato da se spomnijo na to, da smo ustanovili Evropo zato, da branimo svoje vrednote in da ukrepamo skupaj, kadar se pojavi nujna situacija. Vendar, če je nek narod ogrožen, če mu grozi njihov lastni voditelj, potem gre res za nujno situacijo. Zahvaljujoč prizadevanjem Velike Britanije in Francije je bila sprejeta resolucija. Uspelo nam je preprečiti to, da Gaddafi ni zauzel Bengazija vendar bi moral svet jutri posredovati zelo jasno sporočilo. Podpreti je treba intervencijo, ki trenutno poteka, podpreti je treba upor v Libiji, treba se je boriti proti Gaddafiju, zato da bo ta režim padel. Bistvenega pomena je, da spremljamo situacijo v Bahrajnu, Jemnu in Siriji. Tudi tu gre za nujno situacijo, zlasti, če si pogledamo, kakšen je ta krok nasilja, ki se trenutno razplemteva na Bližnem vzhodu. Evropski parlament bi moral ukrepati, še preden bo prepozno. Zgodovina je bila pravzaprav podbudena, da stori korak naprej. Mislim, da bi morala Evropa prevzeti odgovornost, ki pripada. Hvala. Minuto, Hvala lepa, gospod Vandalen. De Nederlandse garantstelling van vele miljarden euro's. Več Milijard evrov je zagotovila nizozemska vlada za jamstva. S tem vidimo, da se proračunsko zdravje plačuje z garancijami, z jamstvi. Ta jamstva so previsoka in preveč tvegana. Krize ne bomo premagali na ta način, saj uh, s tem ne ciljamo v tarčo. Krizo je povzročilo neodgovorno nabiranje dolga in tudi nespoštovanje sprejetih dogovorov. Če teh problemov ne bomo odpravili, lahko zagotovimo še toliko jamstva, pa to ne bo pomagalo. Imamo pakt stabilnosti in rasti. Leta 2004 eh, so, sta se mu Francija in Nemčija smejali, zdaj pa uh, ni, in tega niso mogli okrepiti z globami, z kaznimi. In zdaj so pravzaprav kazni odrinjene na stran zaradi političnih interesov. Le, zdaj vidimo, da so državljani v položaju, v katerem je, so povsem cinični. Ni jim všeč, da kakršna je uh, evropska politična elita. Hvala. Zdaj pa za minuto, gospa Ilda Figueredo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nespremljivo je v kateri smeri gredo sedaj evropski vodje in voditelji. Namreč še večajo izvoz eh, delavcev z novimi protisocialnimi ukrepi, ki bodo povečali neenakost, brezposelnost in tudi eh, število nezavarovanih delovnih mest. Naš, vedno je to v interesu velikih eh, gospodarskih skupin in kapitalistov v Evropski uniji. Ti še vedno večajo svoje dobičke pod pretvezo krize šibijo gospodarstva držav in jih eh, zavijajo v nove prisilne jopiče. Vse skupaj postajajo države članice protektorati, vsi ti pogoji, ki se jim nalagajo glede mehanizma za stabilnost, te so nemogoči. Najrevnejši v naši družbi so proti tem mehanizmom, kot so pokazali plan, prejšnjo soboto v, na portugalskem. Eh, na, na primer na demonstracijah, ki se jih je odrežilo več kot 300 tisoč ljudi. In mislim, da se bo zgodilo isto, ko bo se sedaj sprejemal četrti svežen varčevalnih ukrepov, ki ga bojo zavrnili. Mislim, da ni prav tudi, da mednarodno zavezništvo bombira Libijo. Tudi tukaj smo bili proti. Bili smo proti napadom na ljudi, ki žalujejo v Libiji, Bahrajnu in v Jemnu. Sedaj pa gospod Paška za minuto in pol. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisár. Pristojno finančno upravljanje je predpogoj za dobro in stabilno delovanje gospodinstev, gospodarstva, države ali pa tudi, če gre za zvezo držav. Če imamo skupino držav Evropske unije, ki se odloči, da bo spostavila enotno valuto, potem je seveda treba imeti mehanizem, ki bo preprečil neodgovornim politikom, da bi to eh, skupno valuto ogrozili. Kako namreč za dejanji, ki so podvržena glasovanjem. Države evropskega območja bi morali spoštovati določena pravila. Ta pravila imajo sicer dober namen, vendar pa tukaj obstajajo težave pri izvedbi. Sem za avtomatične kazni za tiste, ki ne bi spoštovali pravil, ki so bila dogovorjena. Kazni ne bi smele podvrže, biti podvržene mešetarjenju v Evropskem svetu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa za dve minuti gospod Sarjuš Volski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govoril bom o dveh temah. Najprej bi pozdravil rojstvo pakta Euro Plus, to je dobrodošla stvar, ki se je lahko zgodila, torej rojeva se nova arhitektura na nek način. Uh, imamo sedaj ekonomski šengen. Pomembno je, da je to vključujoče in tudi odprto za tiste, ki so sposobni in želni prisostovati, ne pa da tukaj ustvarjamo Evropo dveh hitrosti. Žal bo pakt na pol odprt. Zakaj? Predlog spremembe člena 136, kot smo ga izglasovali v odboru za ustavne spremembe, ni bil sprejet. Ta pa je pravil, da mora biti mehanizem za stabilnost od vsega začetka odprt za tiste države članice, ki nimajo evra, ki pa bi želele tukaj sodelovati. Torej, ta mehanizem bo napol odprt, kajti lahko bodo države spremale obveznosti, ne bo pa odprt tistim, ki so izven evra in ki bi želeli sodelovati pri pravicah, ki jih ponuja ta pakt. To, kar nas združuje, je enotni trg. Ta nas združuje več bolj kot evro. Nimamo tukaj krize. Uh, evra, temveč krize držav članic, ki sodelujejo pri evru. In vsaka ne, eh, država, ki ni v evropskem, evropskem klubu, lahko ima enake težave, tako da tukaj ni neke logike. Še nekaj besed glede Libije in Južnega sredozemlja. Dovolite, da najprej čestitam nam, ne Uniji, ampak nekaterim državam članicam, ki so v spredju uh, obrambe človekovih pravic in demokracije v Libiji. Bili bi morali, biti bi morali, biti moramo hvaležni Franciji in gospodu Sarkoziju, da so nam tukaj pokazali pot. Mislim, da se kaže, da bo se s tem naša zunanja politika uh, spremenila, da se bo obrnila z interesov na potrebo. Uh, sosedsko politiko moramo preobraziti tako, da bo ukrojena po meri družb in ne po meri vlad. S tem mora priti do preobrazbe. Hkrati pa imamo tukaj nujno zahtevo, da se Evropsko unijo opremi z skupnimi komandnimi in vojaškimi zmogljivostmi. Hvala hvala vam. Sedaj pa za tri minute gospod Juan Kngok. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Jutri, 24. marca, bo simboličen dan. Ta dan bo zaznamovala sprememba Lizbonske pogodbe, o kateri bomo glasovali in jo izglasovali zato, da se vzpostavi evropski mehanizem za stabilnost, stalni mehanizem ta mehanizem pravzaprav Evropski uniji daje možnost, da oblikuje evro obveznice za financiranje državnega dolga v primeru špekulativnega napada. Je pa škoda, da smo se zaustavili na pol poti. Trgi so res preveč aktivni, zato bi Evropska centralna banka morala imeti dovoljenje uh, da kadar pride do napetosti pri obrestnih merah, odkupi dolg, kot to počnejo v ZDA. Čas je tudi, da vzpostavimo pakt za konkurenčnost, pakt za evro, kot so ga nekateri imenovali. To je drugo simbolno dejanje, ki nas jutri čaka. Ta pakt soglasno branijo svet, komisija in tudi Evropska centralna banka. Vendar, drage kolegice in kolegi, vsi poznate soglasje iz Vašingtona. 24. marca slavimo torej soglasje iz Bruslja. Takrat ga bomo vzpostavili. Šlo bo za nediskriminatorno, brutalno izvajanje neoliberalne dogme. Kaj to pomeni? Krčili bomo plače, minimalno bomo regulirali finančne trge. Kolegice in kolegi, svet, komisija in Evropska centralna banka imajo zelo kratek spomin. Od nas zahtevajo, da prenesemo pakt o evru v pakt o gospodarskem upravljanju, čeprav so bili ukrepi, ki se tam omenjajo, pravzaprav razlog za nastanek te krize. Gospodinstva so vse bolj zadolžena, enako velja tudi za finančno industrijo, kar pomeni, da se kupna moč zmanjšuje, še zlasti zaradi dejstva, da se plače še 20 let znižujejo. Vendar bomo s tem paktom samo uvedli možnost, da stalno sprejemamo vrčevalne ukrepe. Zavedati se morate, kakšne bodo posledice te krize. Pravzaprav je nesmiselno, da so konzervativci in liberalci sprejeli tako nizke obrestne mere. Ni prišlo do povečanja javnega dolga v Evropi, ravno nasprotno. Če si pogledate visoke obrestne mere, ki jih napoveduje Evropska centralna banka v luči visoke zadolženosti, boste ugotovili, da se bo s tem uničil zagon gospodarstva, istočasno pa se ne bo odpravil primankljaj. Jutri bodo delavci protestirali proti temu soglasju iz Brusla in to je tretje simbolno dejanje 24. marca. Če Ne želimo, da bi ponovno na oblast prišle temačne sile, zopr katere se je Evropa borila, bi morali jutri skupaj z državljani glasno protestirati proti tem nepravičnim politikam. Hvala. Hvala lepa. Ustvarjanje trajnega mehanizma za stabilnost je vsekakor nujno, če se želimo obraniti pred prihodnjimi krizami. Nihče od nas si ne želi nove krize, pa jo bomo lahko dobili. Žalostno pa je, da trajni mehanizem za upravljanje s krizami ustvarjajo izven ustanov Evropske unije. Ta mehanizem bi moral biti čim bližje eh, evropskim ustanovam, tako da bi te lahko spremljali spremljale njegovo uporabo. Tudi kazni bi morali biti samodejne, ne pa podvržene pogajanjem in mešetarjenju. Zdaj pa še nekaj besed o tako imenovani zonani politike Evropske unije in o Libiji. Položaj v Libiji in tudi položaj v mednarodni skupnosti je zmeden. Vzpostavilo se območje prepovedi letov, da bi se zaščitili Eh, civilisti. Tukaj Evropska unija sodeluje. Zdaj pa, ko so bile napadene tudi kopenske sile, bi se morali vprašati, ali je bil to cilj vzpostavitve uh, prepovedi letov. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Eping za minuto. Hvala. Gospod Šulc je rekel, da so bile vojaške uh, operacije spostavljene prehitro. Pravzaprav so bile prepozne. Zahod je čakal predolgo. Lahko bi izolirali Gaddafija v Tripoliju in ga prisilili, da odide ali pa ga drugače zbrisali. Zdaj pa lahko samo preprečimo in smo preprečili množični umor v Begazi. Kaj smo videli? Francija in Britanija sta tukaj prevzeli vodstvo. Čestitam jima. Nemčija je očitno država, ki ima trdo valuto in le malo moči to biti minister za, zonanje, za, de, za obrambe v Nemčiji je zelo tvegano početje in tvegan položaj. Uh, zato le spremljajo. Bojim se, da tudi tukaj ne moremo rešiti uh, zastoja, kot nismo bili sposobni na Balkanu, ne da bi si pomagali z vodstvom ZDA. Edini politik, ki je vedel, kako se lotiti Gaddafija, je bil Ronald Reagan. Reagan je imel prav že vse čas. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto gospod Huntis. Hvala lepa, gospod uh, eh, predsedojoči. Uh, Gospe in gospodje, pred točno enim letom je vodstvo Evropske unije in uh, grški predsednik vlade so sklenili, da uh, bo Grčija neke vrste poskusni zajček eh, gospodarske politike Evropske unije. Grčija je bila podvržena hudim varčevalnim eh, ukrepom in eh, tako naj bi se rešili dolgov. Sedaj pa imamo zadolženost, ki presega 50 odstotkov brezposelnosti visoka, 30 odstotkov mladih je brezposelni. Imamo inflacijo, ki znaša 4,4 odstotke imamo tudi upad gospodarstva, ki znaša minus 4 odstotke in ta grški eksperiment je spodletel. Poskusni zajček je socialno, politično, gospodarsko politično umrl in enaki usodi so sedaj prepoščeni tudi eh, drugi v drugih državah članicah. To pomeni, da evropska različica grške, uh, različic, grške izkušnje kaže, da moramo biti proti takemu paktu. Ni prav, da delavci in uh, upokojenci nosijo glavnino bremena. In seveda lahko tem ljudem zaželimo čim več. Uh, Čim več poguma. Upam, da bo na naslednjem zasedanju Evropskega sveta kdo resnično pokazal veliko mero poguma. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti predsednik Hans-Gert Pöttering. Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi. Ameriški politični znanstvenik Samuel Huntington je nekoč predvidel spopad civilizacij. Če bi mu zaupali, potem bi sedaj v smislu samo izpopolnjujoče se napovedi bili tudi sami deležni oziroma udeleženi v tem spopadu civilizacij. Evropski parlament je vedno hotel sodelovati z, Evro z arabskimi državami in ljudmi. Sedaj pa vidimo v arabskem eh, svetu, kako si ljudje zauzemajo za demokracijo, svobodo in za pravni red. Za enake vrednote, kot, se, kot jih imamo mi. Kdo bi lahko pred nekaj tedni pričakoval, da bo Arabska liga zase, zahodna mednarodno, uh, mednarodno skupno zahtevala od nas, da ustavimo tirane v arabskem svetu. To je hud uh, razvoj, ki smo mu pričali. Zdaj ne smemo storiti napake, ne smemo biti le retorično na strani drž, uh, ljudi v arabskem svetu, temveč moramo tudi uh, uskladiti naša dejanja z našimi uh, govori. Včeraj sem potoval tudi v Tonu, Tunezijo, pred dvema tednoma sem bil tudi v uh, Kajru in rad bi vas spomnil na besede gospoda eh, Konrada Adenauerja, ki je rekel, da smo na strani svobode in sedaj moramo arabskim ljudstvom povedati, da si mi želimo vam pomagati, če si to seveda želite sami, z demokratičnim svetovanjem, z, z, na različen še pomočjo, tako da lahko pripravite volitve. Uh, In tukaj pravzaprav zgroženo poslušam, da je danes bil zgrešen, zagrešen teroristični napad v Jeruzalemu in da so bili ranjeni mnogi. Ta napad moramo zelo ostro obsoditi, ampak seveda sočasno moramo povedati, da je treba doseči mir med Izraelom in Palestino. Če želimo tukaj imeti mir in demokracijo po arabskem svetu, potem je treba tukaj izkoristiti tudi priložnost za mir med Izraelom in Paletin, Palestino, tako da bo Izrael lahko živel v varnih mejah, hkrati pa, da bo tudi palestinsko ljudstvo eh, imelo verodostojno življenje v varnih mejah. To je naša naloga pri vseh teh velikih spremembah, ki smo jim pričali v arabskem svetu. To je prispevek, ki ga mora zagotoviti Evropska unija in to moramo storiti skupaj in odločno. Hvala. Yes. Kolega Petrin. Hvala lepa, gospod Petering. Zdaj pa za dve minuti, gospod Panzeri. Grazie, predsednik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nekatere ukrepe so nam že najavili, ampak poleg teh ukrepov me zanima, ali je evropska politika res na ravni, na kateri bi morala biti. Evropska unija naj bi zauzela večjo in bolj pomembno vlogo na področju zunanje politike zato bomo potrebovali nekaj časa. Ampak kaj storiti v situacijah, ki od nas zahtevajo, da se hitro odzovemo, ko nimamo časa, da se pripravimo na odzive? Če si pogledamo, kaj se dogaja v sredozemlju, zlasti v Libiji, lahko gotovimo, da smo še vedno nezmožni izpolniti vse zahteve. Priznati moramo, da morda potrebujemo bolj odločno pobudo v smislu tega, kaj se pravzaprav dogaja in v smislu tega, da se bolj uskladimo, ko delujemo na področju sredozemlja. Mislim, da nihče ni spregledal dejstva, da v Libiji obstaja precejšna razlika med tem, ali ukrepamo kot celotna Evropska unija ali ukrepamo kot posamezne države članice, ki združijo svoje sile. Svetu in komisiji smo že zastavili vprašanje o zvezi s tem, pa nismo prejeli odgovorov in prosim, da nam jih pošljo čim hitreje. Ali se pravzaprav zavedamo, kaj počnemo s tem, ko izvajamo resolucijo 1973? Kaj, če ta resolucija ne bo dovolj? Kaj, če humanitarni ukrepi ne bodo dovolj? Kaj, če bo katera država presegla ta okvir? Zanima me, kaj svet meni v zvezi s tem, da bo NATO tehnično vodil zadevo, politično pa ne. Kdo bo potem vodil to misijo? Mislim, da bi Evropska unija morala prevzeti večjo odgovornost tudi na tem področju, ne pa, da se ta pristojnost podeljuje kakšnemu prostovoljcu. Potem je pa tu še odnos z Arabsko ligo in Afriško unijo. Ta odnos je zelo pomemben. Z njimi se je treba povezati, da ne bo ta naš poseg povzročil še več nevarnosti. Ali se vsega tega zavedate? Morda res to ni vse, ampak to so nekatera vprašanja, na katera je treba odgovoriti. Pa ne z birokratskimi odgovori, temveč z ustreznimi primernimi politikami, ki naj jutri sprejme svet. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Ole Šmit za minuto. Hvala lepa, gospod predsednik kritiki evra v moji državi pravijo, da Grčija dokazuje, da evro ne deluje, pravijo, da je bolje ostati izven tega sodelovanja. Motijo se. Sodelovanje, ko gre za evro, je v desetih letih ustvarilo stabilnost, doseglo, doseglo nizke ravni inflacije in zagotovilo številna nova delovna mesta. Mehanizem, stalni mehanizem za stabilnost bo deloval kot nekaj, kot zadnji ukrep, kadar država zaide v težke gospodarske težave. Torej, to je odgovor na krizo. Um, ki ga je predstavila komisija. Mislim, da je skupna valuta pomagala rešiti določene težave in to velja tudi za države, kot je Švedska. Resnično zelo obžalujem, da švedski parlament nima večine poslancev, ki bi bili za to, da Švedska sodeluje v paktu za evro. S tem zmanjšujemo vpliv Švedske. Če bi Švedska hotela biti v jedru Evrope, ne more ostati zunaj sobe, v kateri se odloča. Danska in danski parlament pravijo da evru, švedska pa zdaj ne more slediti po enaki poti. Hvala, Ole. Sedaj pa za eno minuto, gospod Tusas. Komunistična stranka obsoja to neoliberalistično politiko ZDA, Francije, Velike Britanije in NATO napram Libije. Gre za um, sramoto, tukaj pravimo, da se zagotavlja humanitarna pomoč, pa sploh ni tako. V resnici gre za plin, za nafto, za energetske vire na severni Afriki in v širši regiji tam okoli imperialistične sile ZDA, NATO le še ustvarjajo dodatne nevarnosti za celotno regijo. Novi pakt in novo gospodarsko upravljanje pomenita le revščino in gospodarski propad. To pomeni, da gremo v proti bankrotu in proti gospodarskemu propadu številnih ljudstev. To je politika ZDA, to je neoliberalna politika, ki vse to dosega. Vse to vodi do osirot, osiromašenja številnih ljudstev, delavcev in nastala bo kapitalistična kriza, ki bo lahko privedla zgolj do še večje brezposelnosti. Pomembno je, da se ljudstva dvignejo proti tem imperialističnim prizadevanjem in da si poskrbijo in zaščitijo svoje pravice. Pomembno je, da tukaj pride do boljših, boljših spoštovanja pravic ljudi, ne pa le, da se spoštuje interes velikega kapitala. Hvala lepa, gospod Ranžel. Obrigado, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi vas vse opozoril na vrednote, ki jih delimo znotraj Evropske ljudske stranke in uh, ki jih pripisujemo temu zasedanju Evropskega sveta. To so rešitve, ki so boljše od prejšnjih, ki so bile predlagane. In tukaj tudi čestitam gospodu Broko in Gualterju, ki sta pripravila mnenje v imenu Evropskega parlamenta. Čestitam tudi komisiji, kajti če želimo zagotoviti, da bo ta mehanizem ostal v okviru skupnosti, potem je zelo pomembno, da se odmaknemo od tega medvladnega pristopa. Sem pravim, da zdaj, ko imamo politično krizo, ki smo jo pričali na portugalskem, bo PSD, ki je znotraj Evropske ljudske stranke, smo že pripravljeni na volitve, pripravljeni smo voditi državo v skladu z merili, ki veljajo za evrsko območje. Radi bi dosegli vse cilje, ki so bili določeni za našo državo in uh, z, z, storili bomo to, česar socialistična vlada ni storila v zadnjih 13 letih, česar ni bila sposobna zagotoviti. Socialistična vlada je sprejemala napačne odločitve in sam sem sodeloval pri volitvah leta 2009. Socialistična vlada je takrat napovedala ukrepe, ki jih ni izvedla, sedaj pa lahko zajamčimo Evropski uniji in našim partnericam v evropskem območju, da bomo spoštovali vse potrebne kriterije in da bomo. Uh, V imenu Portugalcev se žrtvovali, ampak imeli bomo verodostojno vlado, ki ne bo takšna, kot je trenutna, eh, trenutna portugalska vlada, ki je predstavila že štiri svežnje, ki vse čas išče nove rešitve, ne da bi bila sposobna najti verodostojen odgovor za trge, ne da bi našla odgovore, ki bodo odgovorili na interese portugalcev in interese Evropske unije. Hvala. Hvala. Zdaj pa imamo še dva kolega, ki sta pomahala z modrijo kartico. Ali boste sprejeli vprašanji? Gospod Danželo, um, vaš mikrofon ne deluje. Gospod predsednik, uh, sprašujem gospoda Ranžela, ali se mu ne zdi, da je resnično otroče, kako se. Uh, obnaša. Tukaj pravi, da bi se morali Portugalci še nadalje žrtvovati. Vidite, da se odvija nova politična kriza. Ali resno mislite, da ne bo naslednja vlada predstavila prav enakih varčevalnih ukrepov? Sedaj pravi, da se bo naslednja vlada zavezala ciljem, ki se bodo izpogajali z eh, Brusljem. Prav to si prizadeva že trenutna vlada. Ali se vam ne zdi, da ste preveč pohlepni, da si preveč želite oblasti? 30 sekund imate za odgovor, gospod. Z veseljem bom odgovoril, ampak mislim, da to ne bi smelo biti predmet razprave v Evropskem parlamentu. Gre za eh, portugalsko politiko. Gospa Estrela očitno želi razpravljati o portugalski politiki. Rešitev imam. Tukaj bomo imeli volitve, tudi sama lahko kandidira na njih in potem bo lahko v opoziciji in lahko bo govorila in se pogajala z vlado PSD, kakšne politike si. Uh, Eh, Portugalska zasluži. To vrstno vlado ne moremo več podpreti. V zadnjih nekaj letih je, več, je večkrat spodletelo ta vlada v očeh trga ni verodostojna, tako da socialistična vlada ne more več obstati. Hvala lepa, gospod Ranžel. Mikrofon gospoda ne deluje ustrezno. Še eno vprašanje? Vprašanje imam. Za Portugalsko To bi se sicer lahko zastavilo v, Portuga v portugalskem parlamentu, vendar želim, da na to vprašanje odgovorite vi. Zakaj portugalski poslanci ne podpirajo tega, sicer bi lahko celotna Evropska unija zašla v krizo? Zakaj ne podpirate te rešitve in to zdaj? Gospod Ranžel. Morda niste slišali, kaj je kolegica vprašala. Stranka socialnih demokratov je zelo odgovorna, bolj kot so druge stranke v naši državi. Podprla je vse varčevalne ukrepe, vendar je vladi spodletelo, zdaj nima več izgovorov, nikakor ni prišla do nobenih rezultatov v dveh letih. Trg je v groznem položaju, mi znotraj stranke PSD nimamo izbire. Moramo podpreti rešitev in rešitev je ta, da moramo imeti nove vlade, priti do uh, novih volitev in s tem zagotoviti novo verodostojnost tudi za evrsko območje. Hvala, gospod Ranžel, sedaj pa za minuto minuto in pol, gospod Busutil. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Pred dvema tednoma je naš parlament sprejel resolucijo, ki je bila zelo pogumna na politični ravni in pozvali smo k uvedbi prepovedi letov, letov nad Libijo. Le pred enim tednom smo se tudi sestali v tej dvorani, ta resolucija še ni bila sprejeta, ni še bila sprejeta v Združenih narodih in imeli smo občutek, da smo vsi skupaj obupani nekako, kajti napovedovali smo, da bo prišlo do propada Bengazija, da bo Bengazij izgubljen. Zdaj vemo, da je bila resolucija sprejeta in dva tedna po teh potem, ko je bila ta resolucija sprejeta, sedaj vidimo, kakšno je stanje. Jaz mislim, da je ta resolucija zelo pomembna, gospod predsedojoči, in še naprej bi bilo treba izvajati. Na ta način bomo lahko pomagali Libicem in na ta način jih bomo lahko zaščitili pred masakrom, ki se je prej dogajal v Libiji. Na ta način jim bomo lahko pomagali na njihovi demokratični poti. Še naprej moramo nuditi humanitarno pomoč in pomagati še zlasti tistim beguncem, ki bežijo v Tunizijo in Egipt. Prav tako pa moramo storiti še nekaj, pripraviti se moramo, kajti lahko bomo tudi priča večjemu pritoku beguncev v naše države, v Evropski uniji. Tukaj ne gre le za odgovornost uh, sredozemskih držav, temveč je to odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Hvala lepa, gospod Busotil. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Tunokelam. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, danes smo dvorano Evropske ljudske stranke uradno pojmenovali po enem od ustanoviteljev Evropske unije, po gospodu Alčido de Gasperju. Ključ za rešitev krize je bil ta, da je treba najprej poskrbeti za skupne interese Evropske unije. Gospod De Gasper je bil tisti državljan, ki je bil rojen v 19. stoletju in je zmogel razviti vizijo za Evropo v 21. stoletju. Danes smo tudi priča gospodarske ki krizi in za njo bo potrebno državljansko vedenje, državniško vedenje, ki se ne bo sredotočilo le zgolj na nekaj let ali pa na rešitev enega samega naroda, temveč eh, bo moralo poskrbeti za več generacij, za celotno Evropo. Kar zadeva svet, pozdravljam novo besedilo glede trajnega mehanizma za stabilnost, kot tudi reformni svežen za evrsko območje. Tudi pakt za konkurenčnost upam, da bo ostal veljaven in da bo pritegnil tudi tiste, ki niso v evropskem območju. Pomembno je, da vsaka vlada izboljša konkurenčni položaj lastne države. In kot tretje, kot glede na to, da imamo enotni trg, me nekoliko skrbi, da so bili ambiciozni cilji enotnega trga okrnjeni in to lahko pomeni, da bodo določeni cilji postali celo nerelevantni. Torej, zdaj, ko se dogovarjamo o novih korakih, moramo pokazati svojo politično voljo in zavezanost štirim svoboščinam, ključno z notranjim trgom in s celotnim izvajanjem direktive o storitvah. Hvala. Hvala, sedaj pa za minuto in pol, gospod Vandekamp. Hvala lepa. Najprej bi želel izraziti svoje sočutje in pa sožalje prebivalstvu Japonske. Vem, da bo čez nekaj minut sledila razprava o Japonski, vendar pa vseeno upam, da bo se svet odzval na vsako zahtevo oziroma prošnjo Japonske po specializirani pomoči. Pogosto govorimo o katastrofah v slabše razvitih državah, ampak Tukaj se soočamo z zelo razvito državo, ki jo je prizadela katastrofa in sedaj potrebuje pomoč. In še druga točka, Libija. Veliko um, je bilo povedanega o Libiji. Tudi komisija je bila sočutna do Libije, ampak uh, tukaj smo priča temu, da se ne soočamo s krizo v mestih in da ne uspemo zaustaviti Gaddafijevih sil. Predsednik Francije je v zadnjem trenutku zagotovil, da je Evropska unija v dogovoru z NATO vseeno začela ukrepati, ampak trpljenje ljudi še vedno ostaja. Tukaj moramo biti skromni. Zdi se, da smo boljši pri tem, kako počistiti za krizo, kot pa med samo krizo. In pa ne nazadnje še pakt za evro. Tukaj so bili sprejeti pomembni koraki. Gospod Barozo je poskrbel za mejnik oziroma govoril je o mejniku, ampak mislim, da ta mejnik še ni dovolj trden in da bomo jutri potrebovali nove rešitve. Hvala lepa, ste pa gospod Šonkeli. Za minuto in pol. Hvala lepa. Kot gospod Barozo bi se zelo osredotočiti na gospodarske razmere, sploh glede na to, da je moja država prejemnica svežnja pomoči. Ampak imamo novo vlado in pa novo Irsko. Naš eh, predsednik je podal pomemben govor, povedal je, da želi izgrati da želi izgraditi mostove v Evropi in temu smo zavezani. Ampak za to potrebujemo naslednje zadeve. Prvič, Eh, pogoji pomoči so drakonski in eh, želimo si, da bi se vse skupaj znižalo za 2 do 3 odstotke. Potem potrebujemo tudi jamstvo za financiranje bank, tako da bodo te spet postale funkcionalne. Ni nujno, da posegamo v davek, v obdačevanje podjetij in pa ne potrebujemo. Potrebujemo ljudi kot. Uh, je gospod Sarkozi, ki uporablja različna merila za svojo državo in pa za našo. Kvit prkvo prihaja v štirih oblikah. Najprej želimo si vzpostavitve um, varčevalnega mehanizma in zaščite naših državljanov. Potem uh, pakt o dolgu, kakor obstaja v Nemčiji z leta 2009 in pa tretjič razmislili bomo o neodvisni davčni agenciji. Tudi to je zelo pomembno. Ni kaj takega, kot je neodvisna nacionalna agencija, ne vem, če obstaja. Eh, gospoda Baroza in pa njegove kolege prosim, da pomaga Irski, da, pomaga, da pomaga sama sebi. Hvala lepa za vaše potrpljenje. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol gospod Lizek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, pani minister. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisar, kolegi. Dobro je, da so evropski voditelji v zadnjih dneh našli dovolj časa, zato da so se posvetili dogodkom v Libiji in pa Severni Afriki. Uh, upam, da bo jim s tem uspelo preprečiti masakr nad državljani in da bo Libija se uspela soočiti z temi izzivi. Veliko je tukaj izzivo na področju skupne varnostne in zunanje politike in pa zunanje politike in eh, tukaj države članice niso enotnega mnenja. To kaže na to, kako zelo smo daljeni od cilja, da bi imeli resnično skupno politiko v duhu Lizbonske pogodbe. Gre za izziv mednarodne skupnosti. Dobro je, da sodelujemo z ZDA in pa drugimi državami in dobro je, da je vzpostavljen dialog z Arabsko ligo, Afriško unijo. Dobro je tudi to, da je bil spostavljen dialog z Izraelom. Kakor je povedal eh, Hans Gerd Pötering, to, kar se danes dogaja v Severni Afriki, v Libiji, to, kar se je zgodilo v Egiptu, bi lahko imelo pomembne posledice za mirovni proces na Bližnem vzhodu. To moramo imeti jasno v mislih razmišljati moramo o prihodnosti, zauzemati se moramo za demokracijo in za spoštovanje človekovih pravic. Ni dovolj, da se bojujemo. Razmišljati moramo tudi o drugih državah zunaj meja Evropske unije, kjer bi se lahko zgodilo enako. Hvala lepa, sedaj pa gospod Galer za minuto in pol. Hvala lepa. V svojem pismu Evropskemu svetu piše gospod Rompoj, da bo do Evropski svet začeli z obravnavo dogodkov v Libiji in pa drugih sosednjih držav. Upam, da bomo uspeli tukaj poslati jasna sporočila in da bodo ta sporočila tudi skupna. Sporočila Gaddafiju, ljudstvu Libije, pa tudi naši javnosti, ki je že naveličena naše neenotnosti. Dobro je, da razširimo črne sezname in pa da zamrznemo račune mednarodnih naftnih družb. Vendar pa bi bilo dobro, če bi se Evropska unija spomnila svoj sklep o glede zmogljivosti in da bi uveljavila embargo na, odrožju, na, na orožje. Na nazadnje gre za naše sosedstvo. Mm, potem bi si prihranili tudi spore z eh, Turčijo v okviru NATO in razbremenili bi naše ameriške zaveznike. Upam, da se sedaj vse skupaj ne bo omejilo samo na sprejem beguncev na, ob libijskih meja, ampak da bomo aktivni na področju humanitarne pomoči v tistih delih Libije, ki so se že osvobodili Gaddafija. Na ta način lahko jasno pokažemo tudi ljudem v Tripoliju, kakšni so naši nameni. Eh, kolegu iz eh, eh, grških socialistov pa naj sporočim, da je Stalin že umrl, da so na vrsti nove direktive politbiroja, ampak očitno vi tega še niste slišali. Hvala lepa, naslednji kolega Breda. Hvala lepa. Vsi se strinjamo glede tega, da je končni cilj posredovanja v, Libijo, v Libiji popolno zaustavitev nasilja Gaddafijega režima nad uporniki. Resolucija 1973 varnostnega sveta govori o tem, da je potrebno spostaviti območje brez preletov, zato da bi zaščitili civiliste. Preden je bila sprejeta ta resolucija, je bil Evropski parlament med tistimi, med prvimi mednarodnimi institucijami, ki so zahtevali takšno območje brez preletov. To se je zgodilo na plenarnem zasedanju v Štrasburgu prejšnji mesec. Dva pomembna elementa obstajata, ki lahko zagotovita uspeh v Libiji. Ključna beseda je koordinacija in pa jasnost. Koordinacija in sicer na ravni Evropske unije in v skladu z Lizbonsko pogodbo, ko gre za humanitarni vidik krize. Potrebujemo korelacijo tudi v okviru NATO in mislim, da bi naša dejanja morala dopolnjevati ukrepe NATO. Potrebujemo tudi koordinacijo z Arabsko ligo, kajti potrebno je podpreti njihove sile v regiji, zato da bi lahko zagotovili uspeh našega posredovanja v Libiji. Ko gre za odločenost, da se ustavi nacilje nad civilisti, ko gre za jasnost našega sporočila, no vse to pa so elementi, no vse to so elementi, ki lahko privedejo do našega uspeha. Hvala lepa, gospod Breda, sedaj smo zaključili krok. Eh, govornikov in eh, prehajamo na postopek catch the eye. Devet se vas je javilo k besedi, vsem vam bom dal besedo, čeprav eh, to presega naša pravila. Bom vam pa vzel besedo ob koncu ene minute. Hvala lepa, najprej gospod Kalpels.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 svežen ukrepov vsebujejo pomembne elemente. Eh, gre za cikel makroekonomskega upravljanja oziroma z drugimi besedami Evropski semester. Mačarsko predsedstvo se želi zazreti v čas po krizi in se vprašati, kaj lahko pričakujemo takrat. Mačarsko predsedstvo je odigralo pomembno vlogo prejšnji teden Takrat so bile sprejete splošne smernice in te so pomenile, da je nastopil nov, eh, novo obdobje sodelovanja med Evropskim parlamentom in svetom. Gospod Tabajdi, hvala lepa. Želel bi čestitati mačarskemu predsedstvu in njegovemu delu iz prejšnjega tedna. Gre za zgodbo o uspehu, ampak to je tudi evropska zgodba o uspehu. Namreč, če si ogledamo informacije, ki so na razpolago, eh, lahko sklepamo, da bomo na vrhu dobili nov gospodarski okvir za gospodarsko politiko v Evropi. To bo spodbudilo integracijo v Evropi in Evropa bo stopila v novo fazo razvoja. Znotraj tega okvira moramo nositi tudi breme odgovornosti v parlamentu. Dobro bi bilo, če bi vse skupaj sprejeli v prvi obravnavi, če bi takrat sprejeli šest zakonodajnih ukrepov. Čestitam gospodu Broko in gospodu Goltjerju za sprejem današnjega poročina in zahvaljujem se svetu za njegovo fleksibilnost. Hvala lepa, gospod Galagan je naslednji. Hvala lepa, gospod Galagan je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Podpiram prizadevanja irske vlade, da se doseže zmanjšanje obrestne mere, ko gre za svežen pomoči. Evropska komisija je izrazila svojo pripravljenost na to, da podpre to znižanje obresti in upam, da bodo države članice podprle dogovor o reviziji tega vprašanja. Zagotoviti je potrebno, da bo naš dolg trajnosten. Svežen pomoči mora biti takšen, da si ga lahko privoščimo. In slišimo poročila o tem, da države članice nočejo popustil Irski. Zdi se, da je pritisk na Grčijo in Irsko zelo velik, ko gre za um, naprimer davke na podjetja. Predsedujoče prekinil govornika. Gospod Bronc ima besedo. Hvala lepa. Evropski svet bo sprejel odločitev, da se spremeni pogodba v zvezi z eh, Evropskim mehanizmom za stabilnost. Na ta način naj bi pomagal državam ostati v območju evra. To, bo seveda, to seveda ne bo uspelo, ne zaradi denarja, ampak eh, zato, ker je to mehanizem, ki bo skušal eh, prepričati vodo naj teče navzgor. Valuta bi morala upoštevati zakonitost eh, popraševanja in. Eh, Enaka vrednost valute ne more odražati ekonomskih pogojev v posamezni državi članici. Eh, Potrebujemo mehanizem, ki bo reševal države znotraj evropskega, znotraj evrskega območja. Hvala lepa. Gospa Andrikijene, eh, no, ti gospe ni v dvorani, zato dajem besedo gospodu Luhanu. Domnule predsednik, spoštovani kolegi, considero esencialen kadro. Spoštovani kolegi, gospod predsedujoči. Bistvenega pomena je, da Evropski svet 23, 24. Eh, in 25. marca ponudi verodostojni zakonodajni svežen, kar se tiče gospodarskega upravljanja na evropski ravni. Kohezijska politika, pa tudi skupna kmetijska politika sta dva stebra za nov proračun Evropske unije po letu 2013. Bistvenega pomena je, da kohezijska politika ohrani svoj delež v proračunih tudi po letu 2013, kako, tako da bo Evropska unija lahko izpolnjevala svoje ambiciozne cilje in da bo lahko podprla izvajanje strategije 2020. Kohezijska politika mora poskrbeti za investicije, za strateškim programiranjem sredstev, potrebno se je osredotočiti na ključne cilje in potrebno je poenostaviti izvajanje. Hvala. Gospod Bačiti ima besedo. Ačiū, germas pirmininkė. Šiandieną pritarėme Lisabono sutarties pakeitimui. Hvala lepa. Danes smo glasovali za spremembo Lisbonske pogodbe in to bo omogočilo spostavitev mehanizma za stabilnost. Vemo, da smo v težki gospodarski in finančni situaciji in zato potrebujemo ukrepe za usklajevanje gospodarstva. Ta mehanizem velja samo za območje evra. To pomeni, da bodo druge države ostale zunaj. In s tem se bomo odpovedali skupnostnemu pristopu. Evropska unija mora postati bolj solidarna in mora pomagati tudi tistih držav, eh, podpreti tudi tiste države, ki niso v evroobmočju, tako da bodo lahko te čim prej vstopile v to območje in da bodo lahko sodelovali pri odločitvah. Na ta način bomo odpravili neravnovesje, ki obstaja v Evropski uniji. gospa Flašikova Benikova. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisar. Želela bi vas opozoriti na dva vedika Evropskega sveta. Številni ukrepi niso demokratični. Naloge nacionalnih parlamentov in pa Evropskega parlamenta bodo oslabljene. Nacionalni parlamenti bodo imeli manj manevrskega prostora za vpliv na gospodarsko politiko. Prav tako je slaba ideja to, da Evropska komisija ne sodeluje z Evropskim parlamentom v tem vprašanju. To je kontraproduktivno. Kako bomo na ta način eh, poskrbeli za gospodarsko rast in pa za poslovanje? Ta kombinacija gospodarskih ukrepov ne bo. Eh, pokazala Evropi izhoda iz krize. Namesto teh nedemokratičnih politik um, predsedujoče prekinil govornico. Hvala lepa in še zadnja gospa Jakonsari. Hvala lepa. Današnje slabe, današnja slaba novica je bila ta, da so portugalski konzervativci zavrnili svežen eh, socialnih demokratov. Eh, to bo potisnilo vso Evropsko unijo v krizo. Evropski oziroma trgi spremljajo Evropsko unijo in to, ali je ta sposobna sprejemati odločitve. To je zgodovinski trenutek. Iz eh, koordinacije moramo prestopiti na učinkovito upravljanje. Nažalost, sta Sarkozijev in pa eh, Merklova tukaj poskrbila za slab vtis. Hvala lepa, sedaj smo zaključili postopek Catch the Eye besedo dajem komisarju Olijo Renu, tako da se bo lahko odzval na to, kar so povedali poslanci. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, naj se, odgovor, naj se najprej zahvalim za odgovorno razpravo o prihajajočem Evropskem svetu. V imenu komisije bi želel pokomentirati prispevke v zvezi z Libijo in pa Japonsko, preden bom spregovoril o gospodarskih vprašanjih. Kakor veste, komisija nima pristojnosti na področju varnosti in pa obrambe, ampak eh, smo pa usklajevali evropski odziv na raztočo humanitarno krizo ob libijskih mejah. Območje brez preletov in pa vojaške akcije ki so bile izvajane v skladu z eh, resolucijo Varnostnega sveta 1673, so prinesle nove okoliščine, ki jih je potrebno upoštevati, ko bomo ponudili humanitarno pomoč na varen in učinkovit način tistim, ki to potrebujejo tako na mejah, kakor tudi znotraj Libije. To je ponudilo novo upanje za to, da bodo prihranjena nedožna civilna življenja. čeprav dogodki v, na japonskem nimajo neposrednih posledic za državljane v Evropi, je nujno, da razmislimo o varnosti evropske jedrske politike in da poskrbimo za varnostne oziroma da pregledamo varnostne ukrepe, ki obstajajo. Komisija bo uporabila vse obstoječe inštrumente, zato da bi lahko ocenili varnost na tem področju. Japonska nas je naučila, da tveganja lahko kmalo postanejo realnost. In to, kar se nam še nedavno ni zdelo možno, je potrebno sedaj vključiti v načrt in pa ocena tveganja evropske jedrske politike. Preden sprejmemo končne sklepe, je potrebno oceniti posledice katastrofe na japonskem. Ocena bo pokrila najpomembnejše vidike te katastrofe, naprimer varnostne zahteve za potresna območja, kakor tudi za nujne ukrepe pri hlajenju jedrskih reaktorjev. V jutrišnjem Evropskem svetu je na kocki veliko in prav gotovo bodo slišena tudi vaša sporočila v vseh kotih in pa glavnih mestih Evrope. Pravilno lahko povemo, da bo um, govorili o tem, o, torej, o gospodarski krizi, ki se je sprevrgla v gospodarsko recesijo, zato mora Evropska unija iskati nove poti naprej, upoštevati mora vse možnosti in pa mora zelo odgovorno sprejemati svoje odločitve. Kakor je povedal uvodoma gospod Barozo, se bomo odzvali z obširno strategijo, ki bo temeljila na vrednotah in pa moči Evropske unije. To so izzivi, ki so podobni tistim, zaradi katerih je Evropska unija sploh bila ustvarjena, zato da bi lahko skupaj prebrodila nevihte in da bi se lahko iz krize, da bi lahko iz krize izšla še močnejša kot prej. kot rezultat dolgih pogovorov, če se več mesecev, smo vzpostavili strategijo za obširni gospodarski odziv in sedaj se morajo temu zavezati evropski voditelji na Evropskem svetu jutri. Države članice in čl države članice območja evra vse skrbijo za učinkovito fiskalno konsolidacijo in pa za ukrepe na področju gospodarske rasti. To je temelj za to, da bi dosegli napredek pri tej strategiji. Drugič, tako svet, kakor tudi parlament sta zavezana temu, da bi zaključili zakonodajni sveženo gospodarskem upravljanju in to še do konca letošnjega poletja gospodarsko upravljanje je temelj našega obširnega odziva. In pa še tretjič, Evropski mehanizem za stabilnost bo postal funkcionalen junija leta 2013 eh, za zmogljivostjo 500 milijard evrov. Za to odločitvijo bomo vzpostavili finančni temelj za, za dostno zmogljivost, za to, da bi lahko odpravili kakršenkoli dvom v to, da smo se sposobni odzivati tudi v najbolj črnih odzivih. Uloga komisije bo osrednjega pomena pri tem. Um, na ta način bomo povezali Evropski mehanizem za stabilnost z evropskimi institucijami, tudi Evropski parlament uh, bo pri tem odigral pomembno ulogo. Pravočasno bomo še predstavili uredbo na podlagi člena 136 pogodbe, s katerim bomo pojasnili tiste korake, ki jih je treba sprejeti za opredelitev Eh, politične eh, pogojenosti in zagotoviti ustrezen eh, in kakovosten nadzor. In ne nazadnje, bančni sektor in eh, zakonodaja na tem področju mora biti eh, dokončana, zato da bomo vzpostavili ustrezen eh, Eh, okvir za gospodarstvo in za eh, gospodinstva. Naslednji stresni testi bodo izvedeni v naslednjih mesecih, rezultati pa bodo usmirjali ustrezno prestrukturiranje in pa eventualno dokapitalizacijo EU bančnega sektorja. Preden bomo objavili rezultate, vse države članice morajo sprejeti in predstaviti svoje strategije, tako, da bi bilo mogoče tudi prestrukturirati eh, radljive institucije v njih, če bi bilo to potrebno. Res je bistveno, da vidimo, da se ta dva programa izvedeta eh, paralelno finančna popravila in pa restrukturiranje pa dokapitaliziranje, če bo potrebno. To je predpogoj za ponovno vzpostavitev zaupanja v evropsko gospodarstvo in to je tudi predpogoj za izboljšanje robustnosti bančnega sektorja in za to, da zagotovimo, da bomo ohranili gospodarsko rast eh, s pomočjo zagotavljanja kreditov. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani, dovolite mi, da zaključim. Ko bo Evropski svet potrdil svojo privrženost vsem tem elementom, našega celovit eh, naše celovite gospodarske strategije za izhod iz krize, bo Evropska unija na pravi poti in bo obrnila gospodarske tokove v letošnjem letu, torej v letu 2011. To seveda ne pomeni, da je vse v redu. Še manj to pomeni, da lahko sedemo in uživamo, ampak to pomeni samo to, da smo dobro pripravljeni, da se soočimo s eh, tekočimi in nastajajočimi izzivi in da preprečimo možne krize v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. In sedaj v imenu sveta eh, gospod, gospod Georgi. Eh, hvala lepa eh, za besedo in dovolite mi, da govorim v materinščini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 skupnostna metoda ali eh, medvladna eh, metoda. Veliko eh, držav članic in veliko poslancev je bilo prestrašenih, kaj se bo zgodilo. Mislim, da smo se od takrat vrnili k skupnostni metodi in to je izboljšalo situaciji. In kot predsedstvo smo morali prepričati tiste, ki so želeli izuzeti določene naloge iz skupnostne metode in eh, tistimi, ki so podpirali skupnostno eh, metodo. Svet je rekel, da bi v sklepih Evropskega sveta morali omenjati tudi dejstvo, da bi morali ukrepati v skladu s pogodbo. Tudi, kar zadeva pakt za konkurenčnost, kakor se je še imenoval pred kratkim. In eh, lahko rečem, da smo se od takrat vrnili k skupnostni metodi. Komisija. je dobila določene naloge in tudi Evropski parlament je dobil določeno jamstvo v zvezi z eh, dostopom do informacij, eh, informacij, tako da menim, da gremo v pravi smeri, kar zadeva ta vprašanja. Eh, Evropski pakt je odprt. Tiste države članice, vključno za Mačarsko, se mu lahko pridružijo, če želijo, tako tudi, če ne želijo imeti evra kot svoje valute. In za zaključek želim ponoviti svoj poziv sprejeti moramo čim bolj konstruktiven pristop do razprave o šestem svežnju o gospodarskem upravljanju. Pripombe članov parlamenta iz januarja so bile upoštevane v, sklepu sveta, eh, v sklepih sveta. Sedaj pa Libija in sredozemlje veliko nestabilnosti, vojno v tej regiji. To je tudi nevarno za Evropi, kar je povedal gospod Mauro in strinjam se z gospodom Mauro. Ampak mi imamo tudi priložnost, da to uh, izkoristimo, da iz tega naredimo nekaj pozitivnega in da preprečimo nadaljne negativne dogodke v sredozemlju. Želim uh, biti poštena in povedati, da je bil Evropski parlament dosti hitrejši v svojem odzivu kot pa svet v, v tem eh, pogledu. Samo eh, zadnji trenutek, šele zadnji trenutek smo uspeli. Eh, Lansi, smo, začeti z ukrepi v Bengaziju, tako da smo na ta način lahko rešili veliko življenj. V kolišni meri smo enotni, v kolišni meri imamo uh, učinkovito eh, skupnostno zunanjo politiko. Moramo biti pošteni in povedati, da nismo stoodstotno enotni. Ampak veliko stvari je bilo dogovorjenih in to je bilo bistvenega pomena pri iskanju pravih odgovorov. 11. marca na vrhu so šefi vlad in držav eh, dali izjavo, da mora Gaddafi oditi. Vzpostavili smo stike z libijskim odporniškim svetom in odločili smo, da so libijci tisti, ki odločajo o svoji državi. Ravno tako smo uh, se odločili, da moramo uh, ponovno pregledati našo politiko do uh, naših južnih sosedstv, do juz, južnega sredozemlja. Potem smo se odločili tudi za tesnejše gospodarske odnose in da bomo pomagali socialnim spremembam na tem področju v skladu eh, s tremi M. Eh, market access, mobility and money, to se pravi trg do, dostop do trga, mobilnost in denar. 21. marca so ministri za zunanje zadeve ponovno potrdili te zaveze. Do, te, do takrat je eh, varnostni svet že sprejel svojo rezolucijo, potem je bil vrh v Parizu, hitro smo sprejeli sankcije in smo tudi potrdili svojo zavezo, da bomo pomagali civilistom v Libiji. Skupna Zunanja politika mogoče ni popolna, ne deluje popolno, ampak vseeno smo sprejeli zelo pomembne odločitve, mogoče malo pozno, ampak še vedno pravočasno. Hvala lepa, eh, gospa ministrica, in s tem zaključujemo razpravo. Po dnevnem redu pa bomo sedaj prisluhnili izjavi sveta in komisija razmere na japonskem, vključno s preplahom zaradi jedrske.